prazniki in prav gotovo nas čaka veliko dobre volje. Vsi lepo pozdravljeni. Pozdravljam pa tudi vse, ki ste na naši seji. Sejo bomo imeli torej danes in tudi jutri, ves dan. ima kdo kaj za pripomniti v zvezi z dnevnim redom? Ne, v redu. Naše zasedanje se predvaja po spletu. Tolmačenje je na voljo v 20 jezikih, razen v estonščini, malteščini, slovaščini in irščini. Zdaj pa nas čaka delavnica in sicer gre za spremembe na področju kmetijstva. Vprašanje je, kako bi lahko bolje podprli kmetijstvo in kako bi lahko bolje skoristili skupno kmetijsko politiko. V Evropski uniji obstaja veliko razlik, tudi struktura narave, na področju kmetijstva. In tudi dinamika je zelo različna. To je velik problem za evropski model kmetijstva. Zelo veliko elementov je tukaj med seboj povezanih. Vendar mislim, da ni dovolj strukturnega razvoja za naše kmetijstvo in zato se je naš odbor odločil, da organizira delavnico z naslovom Vplivi strukturnih reform na kmetovanje v EU. Kaj je danes naš cilj? Želimo podpreti naše kmete in tudi jih spodbujati. Zdaj pa želim tudi povedati, da se zahvaljujem kolegicam in kolegom, ki so pripravili različne dokumente in s temi dokumenti bomo lahko bolje obravnavali tematiko strukturnih reform. Dokumente so pripravili pri političnem oddelku B. Predvideli smo tri dele in sicer strukturne spremembe in skupna kmetijska politika. Gospod Dove van der Plog je predsednik kmetijske sociologije, na univerzi v Wageningenu. On prihaja iz Nizozemske. Predstavil bo prvi del. Drugi del zadeva strukturne spremembe kmetij v srednji in vzhodni Evropi. Osredotočili smo se torej na regionalne poglede in gospa Aniko Juhals generalna direktorica raziskovalnega instituta za kmetijsko ekonomijo iz Budimpešte, bo spregovorila. V tretjem delu pa bomo govorili o vrednostni verigi na področju kmetijstva v EU, kako bi lahko to izboljšali. Spregovoril bo gospod Alessandro Sorrentino, on je profesor za kmetijsko in prehrambeno ekonomijo iz Italije. Z nami so torej prvovrstni strokovnjaki in zdaj lahko povem, da se že veselimo predstavitev in eh, s temi predstavitvami bomo poglobili svoje znanje in upam, da bomo potem lahko bolje razumeli vse te procese v enakem vrstnem redu, kakor sem jih predstavil, bodo govorniki tudi spregovorili. 20 minut ima vsak na voljo in upam, da boste čas dobro izkoristili. Zato želim prvega govornika prositi, da spregovori. Izvolite. Much, uh, Mr. President, esteemed uh, member. Hvala lepa, kolegice in kolegi, spoštovane poslanke in poslanci. V veliko veselje mi je, da lahko sodelujem pri tej razpravi o prihodnosti evropskega kmetijstva in vlogi, ki jo SKP lahko tukaj igra. Svoj prispevek bom razdelil na pet delov. Nakratko bom govoril o strukturnih spremembah ali strukturnem razvoju. Potem bomo govorili o dejstvih. Kaj se je torej res zgodilo? Na to bomo govorili o pomenu rasti majhnih enot. Običajno govorimo o izginjanju majhnih enot. Tudi če ne bi te majhne enote nekoliko rasle, naj ne bi bile tako pomembne. No, bomo videli, če je res tako. Potem bom poskusil preiti iz velikosti kmetij na vrsto kmetovanja, kako je torej to organizirano, kako poteka razvoj in tako naprej. Na koncu pa bom podal nekaj sklepov na temo vključujočega razvoja podeželja. Kaj so strukturne spremembe? Običajno govorimo o tem na treh ravneh običajno vsi poznamo deskriptivni opis. To vsi poznamo. Gre za to, da se zmanjšuje število kmetij, da se počasi veča poprečna velikost kmetij in da imamo vedno manj majhnih kmetij in da imamo vedno več velikih kmetij. To se dogaja pred našimi očmi in to je deskriptivni opis. Strukturne spremembe so tudi neke vrste teoretično pojmovanje. V neoklasični ekonomiji se domneva, da so majhne kmetije premajhne za preživetje, zato ni prihrankov, ni naložb in zato ni dinamike. Velike kmetije pa lahko kujejo dobičke, potem ulagajo in seveda zaradi tega izboljšajo svoje poslovanje. Tipično za to je, da se posveča samo podjetju. Francozi temu pravijo sistem aktivnosti kmetijske družine. To ni upoštevano. Upošteva se torej samo kmetijsko podjetje, tako rekoč. In na koncu še strukturne spremembe kot cilj kmetijske politike domneva se, da so velike kmetije tisto, kar nas bo popeljalo v prihodnost, da so samo velike kmetije tiste, ki lahko konkurirajo na globalnem trgu in samo velike kmetije lahko torej tekmujejo na globalni ravni. To so tri ravni razumevanja strukturnih sprememb. Lahko bi rekli, da je prvo pojmovanje, deskriptivno pojmovanje, resnično. Res je. Tukaj v Evropi je pač tako, smo v trenutni časovni dobi in trenutno razvoj teče v to smer. V drugih dobah, drugot po svetu, so zadeve tekle drugače. Ampak to, kar se zdaj dogaja v Evropi, še posebej v Zahodnji Evropi, je mogoče povzeti pod pojmom strukturne spremembe. Ampak, ko prejdemo na teoretično pojmovanje, da bodo torej majhne kmetije izginile in da bodo velike kmetije še večje, no tukaj bi lahko rekli, da je to pojmovanje napačno. Gre za zmoto napačne ravni, kako to imenujemo v teoriji. Naprimer, tisto, kar opazimo na makro ravni, je nemogoče avtomatsko pripisati tudi drugim ravnem, torej mikroravni. Na makroravni res prihaja do tega, da so kmetije vedno večje in da majhne kmetije izginjajo, ampak to ne pomeni nujno, da bodo izginile vse majhne kmetije in da bodo vse večje kmetije zrasle. Logike iz ene ravni ni mogoče uporabiti kar na drugi ravni. Zdaj pa cilj kmetijske politike. Sam bi rekel, da so strukturne spremembe vedno bolj v nasprotju s potrebami družbe. Zdaj pa dejstva. Sam sem analiziral v Zahodno Evropo, seveda pa sem se posvetil predvsem nizozemski. Razloga za to sta dva. Prvič, na nizozemskem in na danskem je proces strukturnih sprememb zelo dobro viden in na nizozemskem imamo tudi zbirko podatkov, ki nam omogoča, da lahko posameznim kmetijam sledimo skozi čas. Gre za stalno zbirko podatkov, ki omogoča kohortne analize. Običajno uporabljamo podatke iz eh, popisov ampak to so drugačni podatki in omogočajo tudi drugačno analizo. Naprimer, če si pogledamo majhno kmetijo. Majhno kmetijo lahko vodijo ljudje, ki trdo delajo in potem to postane srednja velika kmetija, na koncu bo celo velika kmetija. V popisu iz prvič na drugič ta majhna kmetija izgine, izgine iz statističnih podatkov, zato ker postane pač srednja velika kmetija in na to velika kmetija. Popisi ne morejo zajeti teh eh, mikrodinamik. No, pri mojih podatkih pa to je mogoče. Obdobja, ki jih lahko analiziram s temi podatki, so med leti 80 do 96, gre pa za živali, ki se pasejo. Podatki so v NGE, gre za enoto velikosti na nizozemskem. Podano je torej izhodišče in tudi razvoj skozi čas. Pri tem naslednjem diapozitivu lahko vidite razvoj skozi leta. V prvem razredu imamo 10 do 50 enot velikosti gre naprimer 10 hektarjev z 20 kravami mlekaricami. To je okrog leta 90, takrat je bila to majhna kmetija. Na to je bila srednja velika kmetija in na to tudi velika kmetija. Tri razrede velikosti torej imamo od majhnega do srednjega do velikega. V tem obdobju, tako lahko vidimo, se je povečalo število majhnih kmetij, pa tudi zmanjšalo število majhnih kmetij. V srednjem razredu enako in tudi v velikem razredu enako. Do razvoja je prišlo torej v vseh treh razredih. Prav tako gre za nenavaden dogodek, namreč pojav novih kmetij. Gre za pritok, tako rekoč. Imamo torej izginjanje kmetij, pa tudi pojavljanje novih kmetij. In to velja za vse razrede. Obstaja pa tudi pretok. Majhne kmetije iz 10 do 50 enot velikosti se razvijajo v srednje velike, od 50 do 100 in potem te srednje velike se razvijajo v velike. Gre torej za zelo raznoliko dinamiko. Res je, majhne kmetije izginjajo, ampak tudi velike kmetije izginjajo. In velike kmetije rastejo, ampak tudi majhne kmetije rastejo. Gre za torej kompleksno dinamiko. Kaj to pomeni? Iz tega lahko potegnemo zanimiv sklep. Majhna kmetija danes je lahko velika kmetija jutri. tudi majhne kmetije torej imajo možnost, da se razvijajo v srednje velike kmetije. Jutri ali pojutrišnjem, pojutrišnjem so lahko že velike kmetije. Kako sem dejal, gre tukaj za kompleksno dinamiko. In gre za različne poglede Na levi strani vidite konvencionalni pogled, torej da velike kmetije rastejo, da majhne, majhne kmetije padajo, da jih je vedno manj, ampak empirična realnost je drugačna, bolj zapletena. Tako velike kot tudi majhne kmetije hkrati rastejo in izginjajo. Razlog za to je dvojna logika, ekonomska logika in socialna logika. Ekonomska logika lahko pomeni, da kmetije. Rastejo, se razvijajo, ampak iz različnih razlogov lahko tudi izginejo, kakor vam bom pokazal kasneje. Socialna logika lahko pomeni, naprimer, da mladi želijo razviti kmetijo, da jim je všeč avtonomija kmetije, da želijo biti v stiku z naravo in potem pač razvijajo to naravo. Ampak socialna logika lahko deluje tudi v drugo smer. Ljudje so razočarani, naveličani, delo je monotono in potem kmetijo zapustijo. Gre za dvojno dinamiko in težko je unaprej napovedati, kaj se bo zgodilo. Kmetijstvo je bolj podobno temu, kar vam zdaj kažem. Gre za poprečno velikost kmetije, ki se povečuje skozi čas, poznamo pa zgornjo mejo in spodnjo mejo. Gre za kompleksen razvoj. Kmetovanje je kot ples skozi čas. Več je korakov, nekatere kmetije se večajo, druge se manjšajo, tretje izginjajo, četrte prvič vstopajo v sektor. Gre torej za večplastno dinamiko. Razvoj ni enoten. Lahko bi rekli, v redu, to je vse lepo in prav, veliko je različnih toku razvoja. Velike kmetije se razvijajo, to velja pa seveda tudi za srednje in majhne in tako velike, srednje kot majhne lahko potem tudi izginjajo. Kaj vse to sploh pomeni? No, tukaj vam pokažem lahko podatke, ki kažejo razvoj od 1980 do 2006. Podatki zajemajo torej dve desetletji in pol. In to Ti podatki kažejo neto prispevek k skupni rasti različnih razredov velikosti. Najprej imamo najmanjše kmetije, ki imajo manj kot 50 enot velikosti, potem pa sledijo srednje velike, velike in super velike kmetije. Majhne kmetije prispevajo štirikrat toliko kot velike kmetije k skupni rasti nizozemskega kmetijskega sektorja torej brez majhnih in srednje velikih kmetij, bi nizozemski kmetijski sektor, in seveda to velja za vsa kmetijstva po Evropi, bilo neuspešno. Uspeh sektorja je torej odvisen od uspešnosti majhnih in srednje velikih kmetij. In to spet kaže na dvojni paradoks zgodovinske SKP in tega se še nismo rešili. Kaj to pomeni? Velike kmetije, ki naj bi bile tiste, ki so konkurenčne, ki naj bi se same bile sposobne razvijati, so kmetije, ki dobijo tudi največ denarja. To je prvi paradoks drugi paradoks je, da velike kmetije relativno malo prispevajo k skupni rasti in skupni dinamiki. To je zanimiv dvojni paradoks in ko govorimo o prihodnosti, ko govorimo o novih potrebah, ko govorimo o potrebi po rasti, po zaposlitvi, po prihodku, potem je jasno, da moramo preiti ta dvojni paradoks v naslednji generaciji SKP. Dobro, zdaj pa premik z velikosti na stil. Ostajajo različni stili, različni načini kmetovanja. Raziskave so bile izvedene po številnih državah v Evropi, Španiji, tudi na nizozemskem in druge. Na več načinov je torej mogoče organizirati kmetijstvo. To je lahko visokotehnološko usmerjeno ali poceni usmerjeno, lahko je intenzivno, lahko je zelo obsežno. In ti različni načini kmetovanja so bili preučeni na nizozemskem in na nizozemskem smo primerjali različne vrste kmetijstva. V skupini ASG smo primerjali visokotehnološke kmetije in poceni kmetije. Obe kmetiji bi morala voditi ena oseba, ena oseba bi morala biti torej sposobna voditi celotno kmetijo in obe kmetiji naj bi imeli enak prihodek, ampak eden naj bi to naredil na visokotehnološki način, drugi pa pač na način, ki bo čim cenejši da bi to storili, je poceni kmetija potrebovala 400 tisoč kg mleka, visokotehnološka kmetija pa 800 tisoč kg mleka. Veliko je bilo razlik v uporabi dela, v uporabi tehnologije, orodij in tako naprej. Ampak najbolj pomembno je to, da je bila tista poceni kmetija bolj uspešna, kar zadeva zaslužek na enoto. Ampak, ker je visokotehnološka kmetija pridelala toliko več, je bila. je bil rezultat enak. No, takrat na koncu 90-ih je bila cena 36 centov na liter in zdaj smo priča veliki volatilnosti na trgu, cene so padle tudi do 24 centov na liter. Ampak kaj se je zgodilo? Poceni kmetije, kmetija s poceni mm, stroški je zdaj v velikih težavah. V obdobju 2008 do 2009, ko je Evropa prvič uh, videla padec cen mleka, uh, je prišlo do velikih težav. Um, na Danskem je propadlo zelo veliko velikih kmetij. Zakaj? Smo v novi dobi globaliziranih, dereguliranih trgov in tiste kmetije, ki so bile nekoč zelo močne, so zdaj v bistvu zelo krhke. Tisti, ki imajo velike finančne stroške, se lahko le stržka spopadajo z volatilnostjo trga. Kmetije, ki kmetujejo po ceni, lahko bolje rešujejo te probleme. Zdaj pa še sklepi. Ne glede na to, da že desetletja izvajamo selektivno kmetijsko politiko, majhne in srednje velike kmetije še vedno obstajajo in še vedno so bistvo zagotavljanja varne oskrbe s hrano v Evropski uniji. V novem obdobju, v obdobju dereguliranih trgov, velike visokotehnološke kmetije predstavljajo krhkost ali dejavnik tveganja. Majhne ali srednje velike kmetije so vključene tudi v druge dejavnosti, so multifunkcijsko usmerjene in tako naprej in zato se lahko bolje spopadajo z volatilnostjo. In upoštevati je treba tudi politično dajanje prednosti velikim kmetijam in to je vedno bolj jasen anahronizem. Velike kmetije težko podpirajo naprimer regionalno podeželsko gospodarstvo, težko se spopadajo z naprimer blaženjem posledic podnebnih sprememb, težko sladko vodo obdelujejo bolj učinkovito, težko se prilagodijo, kar zadeva manjšo porabo fosilnih goril in tako naprej. Ironično je, da so te kmetije tudi teže, inovativne in inovacije so nekaj, kar je posebej pogosto mogoče videti pri srednje velikih kmetijah, Seveda to je mogoče pretopiti v predloge za nov politični okvir. Ključnega pomena je, da SKP naslednje generacije ne sme biti selektivne narave, ampak vključujoče narave. To pomeni, da moramo zagotoviti možnosti za vse kmetije, kmetije vseh velikosti. Trenutno pristop ne ustreza realnosti. Potrebujemo spodbude za kmetijstvo ki ne vodi v velike stroške. Gre za neke vrste premik v agroekološko kmetovanje. Prav tako potrebujemo premično zgornjo mejo za velikost kmetije, zato da se bodo lahko majhne in srednje velike kmetije razvijale. Prav tako moramo pavšalna plačila čim prej povezati z ohranjanjem podeželja in biotske raznovrstnosti. Prav tako potrebujemo več trgov uporabljamo centralizirane distribucijske sisteme in to je del problema. Potrebujemo torej več trgov, potrebujemo tudi več mladih na kmetijah in preusmeriti je treba kmetijske raziskave in razvoj. Upam, da nisem bil predolg, gospod predsednik, in hvala lepa. Dziękuję. Prosimy o kolejną prezentację. Hvala lepa. Mislim, da aplaus že kaže, da smo vam hvaležni za predstavitev. Hvala lepa še enkrat. Zdaj pa gospa Aniko Juhas. Izvolite. Thank you, ladies and gentlemen. Hvala, gospe in gospodje. No, že več kot 15 let sem znanstvenica in večkrat sem govorila pred občinstvom, v glavnem pred upravnimi organi, pa pred kmeti. Včasih je bilo pred kmeti dokaj težko. Včasih sem govorila tudi pred študenti, tudi to je bilo kar težko, moram reči. No, ampak tokrat pa prvič govorim pred politiki, zato prosim, da ste potrpežljivi. In na koncu vas bom ocenila, torej, ali ste v redu ali ne rada bi govorila o strukturnih spremembah v, v srednji in pa vzhodni Evropi v zadnjih desetih letih. Torej, tukaj vidite predstavitev in pa strukturo te predstavitve. Bom kar začela, ja bo šlo. Orijo torej najprej cilj raziskave. Torej, želimo podati deskriptivno analizo sprememb v strukturah kmetij. Prav tako želimo razločiti vzvode teh sprememb, želimo tudi evolvirati te razvojne poti v državah in pa predstaviti neke možnosti za politike v prihodnosti, kot smo videli torej za države v, v srednji in poshodni Evropi. Kot prvo pa podatki, tudi tega se moramo lotiti. Najprej prvi predlog, torej Eurostat, predvsem imamo tukaj FSS, torej potem um, ekonomske kmetijske račune EA in pa um, baza podatkov za računovodske izkaze. Pri nas, v našem institutu, se skozi uporabljamo te podatke, ampak imamo pogosto težave. Moramo se kar potruditi, da pridemo do neke dosledne slike med vsemi državami. No, eden izmed mojih kolegov je v bistvu skoraj da izgubil navez, ko je gledal te podatke. Skratka, skratka, ko to gledamo, moramo vedno se zelo potruditi, da je vse skupaj uh, dosledno, ažurirano in pa da vzpostavimo neko celotno sliko. Ampak to je v bistvu edini način, kako primerjati posamične države in njihove standarde. Torej, to smo storili. Torej, majhne, srednje, velike in pa velike kmetije. No, tukaj smo videli tudi določene mojitve pri podatkih, namreč v teh analiziranih obdobjih so se nekatere države kar precej spremenile. Spremenile so svoje statistike, naprimer um, te zgornje meje so včasih spremenjajoče se, sploh na polskem, češkem in pa na slovaškem, naprimer, so se stvari spremenile. Potem Bolgarija, uh, tudi tam so spremenili namen zemljišča, zato je to včasih to spremenilo stvari. Torej, na eni strani um, imajo podatke, ampak potem imamo sisteme različne in um, stvari se, se skozi spremenjajo. No, ampak to, to so podatki, ampak to kot prvo moramo premagati. Potem pa naprej. Če iz teh podatkov pridobimo neke kazalnike, potem vidimo naslednje. Same podatke v bistvu vplivajo na rezultate, zato moramo biti previdni in prosim, da nam omogočite to, da izboljšamo sistem podatkov potem strukturne spremembe, kaj lahko vidimo splošno, smo na poprečju, ja, um, kmetije so postale um, večje, bolj kapitalsko intenzivne in manjše, skoraj da posod, ampak to je v poprečju. No, ko pomislimo na poprečje, potem mislimo, da so v bistvu vse kmetije nekje v sredi, torej um, ehm, skoraj da vse nekje na sredini, potem pa nekaj na skrajnih koncih. Ampak v bistvu to ni res. Imamo več razponov. Tukaj imamo nekaj večjih kmetij, to je v bistvu večina, eh, potem pa veliko število majhnih kmetij, to je pa nek drugi eh, razpon. Potem pa je tudi kar veliko kmetij nekje med obema, torej popreče je v bistvu težko izračunati. No, ampak ponavadi, ko pač nekaj analiziramo, govorimo o poprečju, zato je to tako. Zato mi je všeč prejšnja predstavitev, kjer smo videli tudi sociološki vidik, eh, torej glede teh dveh razponov. Torej, kot rečeno, na splošno, v povprečju um, vidimo, da imamo povsod um, magmeti, te so večje in so bolj kapitalsko intenzivne. Ampak še vedno, to je samo povprečje. Tukaj pa vidite te številke, um, torej v modrem, uh, vzhodna Evropa, potem EU10, brez Hrvaške, kajti v bistvu so se prepozno pridružili in jih nismo vključili v statistike. Je pa še Cipr oziroma Malta, ker nista v srednji Evropi. Potem tukaj nasplošno vidite naslednje. Vedno manj je kmetij in tudi s tem se je uh, povišala velikost poprečne kmetije, um, prav tako um, je v bistvu vedno manj delavcev. Torej, um, vse je bolj skrajno. Ampak, če pa si pogledamo te, um, te sive balončke, pa vidite, da je ta razpon še vedno tukaj. Torej, ja, trend ja, uh, vse skupaj uh, v teh državah poteka hitreje, ampak še vedno smo precej um, daleč od drugih. Skratka, poprečna velikost 7,4 napram 20,1 je to razmerje. Torej, še vedno um, nas čaka veliko dela, da dosežemo druge. Pa še nekaj se pričuje, da je to predvsem majhen pregled oziroma schema, ampak tukaj vidite ponovno to v modrem, to so uh, srednjo oziroma vzhodno evropske države. Potem tukaj v zadnji vrsti vidite to, da imamo tri uh, modre črte. Torej, kaj je to? Dve um, sta usmerjeni v levo, po moji um, in pa na desno, torej z vaše strani. To pomeni, da pada. Kaj pada? um, število živine, mešanih rastlin in pa um, mešane živine. Torej, kaj pa se povišuje, to, kar je na dnu v modrem, torej polščine uh, na polju. To je torej poprečje in večina teh trendov se nanaša na SKP. Potem pa vidite, kaj se je tukaj zgodilo. Torej, to se je zgodilo, ampak zakaj, zakaj, kakšni so bili vzvodi pri tem? Kot prvo, SKP, to sem že premenila, potem produktivnost, socialna slika, uh, možnosti na trgu dela, zunaj kmetij, potem uporaba zemlišč, makroekonomija, uh, kolektivno ukrepanje, raziskave in razvoj, človeški kapital in pa demografija. Vse to je vplivalo na te strukturne spremembe. Kaj smo torej ugotovili? V EU10, torej v vzhodnih oziroma srednjeevropskih državah, se je produktivnost povišala. Ponavadi zaradi SKP in pa nekaterih povezanih sprememb. Ampak, če se pogledamo učinkovitost v poprečju, potem vidimo, da je poprečje še vedno niže kot pri EU15. No, ampak, kot rečeno, tisto, kar smo imenovali, naprimer, eh, velike kmetije na mačarskem, oziroma zelo intenzivne kmetije na mačarskem, so skoraj tako dobre kot tiste na nizozemskem. Torej, te na mačarskem, ja, visoko intenzivne, ja, ampak druge pa bolj zaostajajo za poprečjem. Potem naprej, konkurenčnost se je povišala, sedaj je veliko neto izvoznikov, procesirane surovine in bolčne so postale bolj konkurenčne, ampak še vedno pa obstaja vrzel, še vedno zaostajamo kot rečeno, moramo še marsikaj izboljšati. Potem naprej, tudi izboljšanje kmetijski prihodki. Ja, to se je zgodilo. To raste kar hitro. Torej, v eh, EU10 hitreje kot po EU15, ampak še vedno zaostajamo. Potem naprej um, zvišji kmetijski do, dohodki, to je predvsem povezano z polščinami. Torej, vse, kar je povezano z zemlišči, z zemljo, Eh, naprimer s žitaricami in podobno. Če grem naprimer na delavnico za kmete ali pa srečanje s kmeti, potem preden grem v dvorano oziroma v stavbo, um, eh, pogledam malce po parkirišču in potem lahko takoj vidim, kdo bo tam v dvorane. Če so tam na parkirišču vsi avtomobili boljši um, od mojega, kar je pogosto, potem lahko rečem, da večina teh kmetov pridelujo poščine. Ne samo veliki, ampak tudi srednje veliki kmeti pridelujejo te poščine. Če pa so avtomobili boljši ali pa slabši, potem pa bodo tudi kakšni čebelari ali pa naprimer kakšni, ki se ukvarjajo z živino in podobno. Če pa je moj avto najboljši, potem pa lahko rečem, to je pa je samo uh, povezano z razvojem podeželja. Um, in to je to. No, ampak še nekaj. Uh, staranje prebivalstva, to je sedaj drugače kot pa v Zahodnji Evropi. Kaj ti, če se pogledamo, kaj se je zgodilo v 90-ih, sedaj 25 let že uh, je poteklo takrat in takrat na začetku 90-ih v srednje evropskih državah uh, vidimo, da uh, so bili najbolj uh, aktivni tisti okoli 30-40 let, sedaj pa se ti upokojujejo. To je sedaj prva generacija um, v tem delu Evrope, ki se upokojuje. Problem je v tem, da se generacije ne obnavljajo, ni prave tradicije in zato imamo v bistvu še večje probleme v vzhodni Evropi kot pa v zahodni. Verjetno mi imam veliko prijateljev med kmeti, moje starosti in one bi lahko sedaj prevzeli kmetijo. Ampak je to težko, težko bodo nadomestili starše in prevzeli kmetijo. Kajti za njih v bistvu bo to težko um, doseči. In težko, um, kdo verjame, da lahko ohranja to dediščino. Ampak še nekaj lahko vidimo. Uh, manj je vlaganja v človeški kapital. V zadnjem obdobju je bilo tega predvsej manj. Tukaj vidimo naprimer uh, tudi negativne učinke in posledice tega. Znanje zastarelo, ni pravih veščin na podeželju več. Potem pomakne sodelovanje tudi še ena težava potem visoka razdrobljenost uh, in potem naprej srednje velike kmetije so lahko dobre, tudi majhne, če sodelujo, ampak samo če sodelujo, potem lahko pridobijo neko tržno vrednost. Če pa ne, potem pa imajo težave, potem nezakonite dejavnosti uh, eh, držanja, pomakre kvitala, uh, eh, tudi to je lahko problem. Glede, kaj pa zaupanja. Tukaj ne gre za postsocialistični sistem, tu ne gre za kolhoze. Ne, sedaj je to druga oblika nezaupanja. Glede um, organizacije proizvajalcev, naprimer, ni pravega zaupanja, torej ni pravega novega sodelovanja med temi kmeti. Zato je tukaj marsikaj treba še narediti. torej strukturne spremembe. Um, nekateri uh, vzvodi so se um, okrepili, nekateri poslabšali. Tukaj ni nič presenetljivega. In kaj tukaj predlagamo, glede na vse te težave? Uh, najprej neposredna plačila. Tuk, tukaj smo si pogledali neposredna plačila in pa kakšne vpliv teh na razvoj podeželja. Neposredna plačila so pozitivno vplivala na kmetije to sem že prepovedala, ampak kaj pa uh, negativni učinki, torej na intenzivnost dela smo videli negativne učinke. No, ampak v čeh znanstvenikov to ni negativen trend. Zakaj? To pomeni, da še vedno um, lahko ohranimo veliko delovnih mest na, na kmetijah, tudi na drugačne načine. Prav tako vidimo, da po regijah, po sektorjih učinki niso vedno isti. Na češkem, polskem, slova, na slovaškem, v Romuniji imamo različne primere in velike razlike, tudi naprimer um, v obliki plačil, v velikosti plačil, plačilo na enoto in pa v geografski lokaciji. Ampak na splošno, poprečju, pa vidimo, da neposredna plačila, tržni ukrepi in pa mednarodni tržni razvoj uh, so vplivali na uh, spremembe v proizvodni, sploh na zelo konkurenčnih uh, pleteh, naprimer uh, pri poščinah. Pa še nekaj, na vzkrižna skladnost in pa v zelenitev. Uh, to ni glavno gonilo strukturnih sprememb, ne še. Kajti, leto 2015 je prvo leto ozelenitve in videli smo, da okoli 20 odstotkov kmetij v bistvu eh, ne vem čisto točno, kako eh, delati te razpone EFA, torej teh območij EFA leta 2015 smo videli določene spremembe, ampak toliko zaenkrat mislim, da se bodo počasi kmeti prilagodili sistemu in se bodo še izboljšali na daljši rok. Sedaj pa še razvoj podeželja. Najprej podpora za naložbe, torej v zvezi z razvojem podeželja, torej treba povečati produktivnost in pa pospešiti strukturne spremembe. Kot smo slišali, podobno, uh, torej um, velja tudi tukaj, da se um, več sredstva namenja večjim kmetijam. Vse tako je bilo prej. Sedaj pa v novem programu za razvoj podeželja pa se osredotočimo na srednje velike kmetije in pa majhne kmetije, bolj kot pa prej. Po mojem mnenju so majhne kmetije v redu, kaj ti obstajajo. Ampak potem srednje velike, to je nekako povpreče in težko je v bistvu najti tisto pravo povpreče. Ampak bomo videli, kako bo čez ne vem 50 let, bomo videli, kako Eh, bomo uspešni s tem novim, um, novo sratočnostjo na srednje velike kmetije. Potem naprej okoljski ukrepi, uh, dodatna potreba po delu in pa preferenca za um, intenzivne sisteme dela, potem um, ohranjanje prebivalstva na podeželju, diversifikacija. Vse to so pozitivni okoljski in pa socialni vidiki in vplivi. Pa še nekaj želimo spodbuditi nove generacije, torej, eh, da se tukaj populacija pomladi. To je zelo bistveno za kmetije in upamo, da se bo to sedaj izboljšalo v prihodnosti in upam, da bodo tudi mladi kmeti lahko prevzeli kmetije. Pa še nekaj, um, še glede spola. Eh, bili smo pravzaprav zelo uljudni in eh, nismo se zelo osredotočili na to. Mislim, da še nismo zaveščeni glede velika spola um, v teh državah na področju kmetijstva. Torej, kaj lahko storimo? Vloga kmetijstva upada, torej um, pozetek je tudi to, da se GVA izboljšuje, potem naprej večje število starejših kmetov um, je prenehalo s kmetovanjem potem uh, mladi um, kmetje uh, ne prevzimajo kmetij, pa še nekaj, mladi kmetje težko vstopajo na trg. En problem je v tem, da težko prevzamejo kmetije um, od staršev, drugi problem pa je, da kmetijstvo ni ravno privlačno v očeh ljudi. Zato mislim, da bi lahko izboljšali tržene um, kvetovanja. Potem poraba po kmetijskih zemljiščih, to se povečuje. Uh, um, tudi poprašovanje se povečuje, potem specializacija kmetij, tudi to se povečuje, glede na trenutne trende in to mislim, da je posledica tudi EU neposrednih plačil. Potem specializirane kmetije z večjimi viri človeškega kapitala, tudi te so potem bolj konkurenčne. Morda to niso kakšno visoko tehnološke kmetije, ampak mislim, da je prav, da se osredotoča predvsem na znanje, strokovno znanje. To je ključno. Kaj predlagamo glede neposrednih plačil? predvsem je treba izboljšati um, dostop kmetij do um, tega, kako reševati okoljske socialne izzive. Sveda, ja, ampak kako? Potem nadalje je treba ukrepiti socialne in okoljske vidike kvetovanja, to je bila odlična ideja. Potem naprej um, delovno intenzivna proizvodnja, to je treba ukrepiti in sicer tako, da um, ustrezno ciljno usmerimo podporo. Uh, To poskušamo storiti z programi za razvoj podeželja in upamo, da bomo to storili tudi z neposrednimi plačili. Razvoj podeželja, eh, tukaj moramo eh, izboljšati delovanje kmetij, ampak kako? Torej, ciljno se je treba usmeriti na najbolj eh, konkurenčne strukture kmetij, treba je posodobiti proizvodno in to je torej, prva ključna beseda, modernizacija posodobitev, potem naprej krepitev inovativnosti in prenos znanja, to je še ena ključna beseda, torej modernizacija in inovativnost. Potem naprej eh, treba izboljšati diversifikacijo in pa izboljšati uh, demografsko sliko, torej več mladih kmetov. Vse te ideje mislim, da se pač vrtijo okoli inovacij. Če je nekaj inovativno, če je nekaj visoko tehnološko, ne visoko tehnološko kmetijstvo, ampak naprimer uh, če je povezana z IT tehnologijo, potem, potem je to privlačilo tudi za mlade, mlade kmete. Zato mislim, da je inovativnost ključna za mlade kmete. Eh, e IIP, torej um, kot nov instrument za razvoj podeželja, evropsko partnerstvo, mislim, da je to zelo dobra ideja in upamo, da torej, bomo približali inovativnost tudi kmetom. Upam, da bomo ta trend pospešili. Torej, kot znanstvenica, pa tudi kot nekdo, ki opazuje mlade kmete, lahko rečem, da je ravno inovativnost ključna zadeva za boljšo SKB v prihodnosti. Torej, hvala lepa za vašo pozornost. Dziękuję pani profesor i poprosimy kolejnego. Hvala lepa, gospa profesorica. Sledi pa naslednji gost. Pozdravljeni tudi gospa McGuinness. Gospa McGuinness ima seboj goste. Pozdravljeni tudi dragi gostje. Skupaj z nami lahko prisluhnite torej strokovnjakom. Ti strokovnjaki bodo svoje strokovno znanje delili z vami, Tudi gospod Lajen je prišel. Pozdravljeni. Res si pripravil odlično poročilo. Dobro, lepo pozdravljeni. Torej, še enkrat, zdaj pa bomo prisluhnili gospodu Sorrentino. Izvolite. Predsednik, I'm sorry. Hvala, gospod predsednik. No, govorim italijansko, se pročujem. Kaj ti tako se tudi predstavil um, torej, svoj predlog? Torej, italijanščin, prosim. Najprej bi se rad zahvalil odboru za kmetijstvo. Hvala lepa, da ste raz... pomislili tudi na nas, name, da podamo te predstavitve. Najprej ena teza. Analiza, ki smo jo opravili, je predvsem gospodarska analiza. Priporočila za politiko so zato priporočila v zvezi s splošnimi načeli, ne toliko v zvezi z pravnimi načeli. Ko ste mi naložili to nalogo, sem se spraševal tudi o naslovu. Namreč malo sem bil zaskrbljen. Evropska unija sedaj vsaj pet let oziroma več kot 50 let skuša najti odgovor na to vprašanje, ki ga najdete v naslovu moje predstavitve. V teh zadnjih letih so se stvari precej spremenile. Spremenile so se tudi same modalitete, sami instrumenti, ki jih imamo na voljo, zato da najdemo odgovor na vprašanje, ki se zastavlja v naslovu. Kakšna je struktura moje predstavitve? Prednost bom dal prvi točki, tretji točki in peti točki. Druga in četrta točka se mi zdi, sta vam znani kot odboru. Mislim, da ste s tema tematikama dovolj dobro seznanjeni vsi člani v odboru. Prva točka, področje uporabe te analize. Analiza izhaja iz paradigme, da se skupna kmetijska politika pomika proti povsem novi paradigmi posem novi paradigmi tudi z vidika same narave te paradigme. Prehajamo iz politike porabe denarja na politiko regulative, politiko sprejemanja zakonodaje. V samem tem procesu, v okviru katerega se bo politika razvijala, lahko pričakujemo tudi spremembo v samem pristopu. Včasih smo zauzemali pristop od zgore na vzdolj, sedaj prehajamo na pristop od spodaj na vzgor, ki se že uporablja tudi pri politikah za razvoj podeželja. Predvsem pa se spreminjajo sami akterji znotraj politike, še posebej, ko gre za organizacijo kmetijskih trgov. Prehajamo iz javnih institucij, ki so v preteklosti centralno organizirale in vodile skupni trg. Sedaj pa se je ta struktura spremenila. Organizacije proizvajalcev, potem med panožne organizacije in drugi zasebni akteri sedaj bolj aktivno delujejo na področju notranjega trga. To seveda seboj prinaša določene posledice. Kot prvo, zasebne organizacije prevzemajo vse bolj pomembno vlogo. Se pravi, da nismo več toliko omejeni na javni sektor, temveč predvsem na zasebni sektor. Organizacije proizvajalcev imajo zelo pomembno vlogo, medpanožne organizacije in tudi druge zasebne organizacije. To so tiste organizacije, ki igrajo najbolj pomembno vlogo. Organizacije proizvajalcev in medpanožne organizacije morajo, če se želiti ustrezno razvijati naprej, imeti na voljo tudi prave sogovornike. To pa so običajno ostali akterji znotraj te verige. Ti akteri so običajno tudi bolj prepoznavni, predvsem pa bolj reprezentativni. Gre torej za novo paradigmo, kako naj delujemo v okviru organizacije skupnih trgov. Strukturno gledano bomo morali verigo spremeniti. Gre za drugačno spremembo, kot smo bili priča v preteklosti v kmetijskem sektorju. Zelo hitro bomo morali spremeniti samo strukturo, namreč akterji v živilski industriji in verigi, tako bolj v zgornjem delu kot v spodnjem delu, delujejo bolj dinamično in hitreje kot v preteklosti. Že prej sem povedal, da osrednjo vlogo igrajo zasebni akteri, zlasti, ko gre za organizacijo kmetijskih trgov. To pa povzroča tudi nekaj pomislekov z vidika konkurence na kmetijskih trgih. To seboj prinaša tudi sodelovanje med organi, ki so zadolženi za kmetijsko politiko in organi, ki so zadolženi za konkurenčno politiko. Tu najdete kratek pregled tega, kaj vse se spreminja v kmetijsko-živilski verigi. Pomen te verige v gospodarstvu, zlasti z vidika števila podjetij in zaposlenih, je vedno večji, ne moremo ga prezreti. Zelo pomembno pa je tudi to, kako se ta panoga vedno bolj razvija, prevzema pomembno strateško ulogo, vstopajo tudi novi akterji, ki so vsaj za enkrat eksterni, zunanji akterji v kontekstu kmetijstva. V mislih imam naprimer medije, v mislih imam ponudnike storitev in tako naprej. Kako je oblikovana sama veriga? Struktura verige se vedno bolj spreminja, predvsem zaradi tega, ker vse bolj pogosto v verigo vstopajo tudi novi akterji. Naj še enkrat ponovim, te spremembe od nas terjajo, da zadeve strukturno prilagodimo in sicer čim hitreje. Mi smo pripravili model, ker smo skušali razumeti, katere instrumente bi lahko uporabili, kakšna je učinkovitost določenih instrumentov Želeli smo uravnotežiti to pogajalsko moč znotraj same kmetijsko-živilske verige. Mislim, da bi morali najprej pojasniti določene pojme. Kaj je tržna moč, kaj je pogajalska moč, pogodbena moč. Tržna moč je vezana na dejavnosti, ki vplivajo na trgovino, na ponudbo in povpraševanje. Kot vidite, vpliva tudi na celostno stanje gospodarstva. Ko pa gre za pogajalsko moč, ta se izraža preko grožnje. Grožnje v smislu, da se bo zavrnila menjava ali trgovina, grožnja, da se določeni pogoji ne bodo spoštovali. Ne gre pa pri tej pogajalski moči nujno za spremembo ravnotežja med popraševanjem in ponudbo. Če se omeji ponudba, se dvignejo cene. Če sem monopolist, lahko neposredno vplivam na tak način. Tudi, ko gre za monopsone, lahko, naprimer, omejim popraševanje po nekem inputu, zato da znižam ceno. Pri pogajalski moči pa ne gre za to, da bi kakorkoli vplivali na ceno ali na količino v okviru ponudbe in popraševanja. Gre bolj za to, da pogajalska moč lahko služi za izražanje grožnje, da se določeni pogoji ne bodo spoštovali. Na trgu vedno pride tudi do izkrivlja do neučinkovitosti in tako naprej, kar negativno vpliva na gospodarstvo. Pogajalska moč pa ni nujno takšna, da bi lahko kakorkoli izkrivljala konkurenčnost, niti ne prinaša kakršnih koli izgub pri samem stanju v gospodarstvu. Tu prihaja do pomembnih posledic. Predvsej pomembnih posledic, kajte, ko govorimo o pogajalski moči, se moramo vedno z vidika konkurenčnosti vprašati o drugih zadevah, kot naprimer, ko govorimo o tržni moči. Že prej sem rekel, da če si pogledamo tržno moč, ta lahko vpliva naprimer na ponujeno količino določenega proizvoda na trgu, lahko vpliva na cene, lahko vpliva na količine na trgu. To so vse značilnosti, ki niso najbolj domače kmetijskemu sektorju. Kmetijski sektor zaznamujajo predvsem širok nabor proizvodov v velikih količinah, Poleg tega prihaja do usklajevanja med posameznimi akterji, ki delujejo v različnih fazah verige. Potem gre tu tudi za dejavnosti, ki niso strogo vezane na ceno in količino, temveč tudi na večdimenzionalne vprašanje, naprimer, ko gre za pogodbena razmerja, za pogajalsko moč in tako naprej. Kmetijsko-živilska panoga bi zato morala delovati na podlagi modela, ki bo okrepil tudi pogajalsko moč in ne zgolj tržno moč. Predvsem bi se moral ta model osredotočiti na pogajalsko moč. Pogajalska moč je torej v samem središču naše analize. Mi menimo, da vse značilnosti kmetijsko-živilske panoge zelo dobro odražajo porazdelitev dodane vrednosti znotraj panoge, predvsem preko izvajanja pogajalske moči. Tu najdete poenostavljeno predstavitev tega modela. Imamo nekega ponudnika in popraševalca. Vertikalni Pas govori o dodani vrednosti te menjave. Dodana vrednost je seveda prihodek. Ta prihodek pa lahko razdelimo na tri sestavne dele. En del je disagreement payoff. Kaj to pomeni? Kmet dobi, naprimer, nek znesek, nek prihodek, zagotovljen prihodek, tudi če se odpove blagovni menjavi oziroma prodaji proizvoda določenemu kupcu. Se pravi, če bi, naprimer, ta isti proizvod, ta kmet prodal nekemu drugemu kupcu. Rdeč kvadratek, disagreement payoff, ki se nanaša na kupca dobiček, ki bi ga kupec imel, naprimer, če bi, naprimer, proizvod kupil pri drugih ponudnikih. Ta umestni del pa je območje, znotraj katerega se lahko pogajamo. Oba disagreement payoffa, tako kmeta kot kupca, razmejujete ta osrednji del oziroma položaj, znotraj katerega se lahko oba akterja pogajata. V tem oranžnem delu najdemo torej manevrski prostor za pogajanja. Kakšen bo potem končni rezultat tega posla? Končni rezultat bo odvisen od pogajalske moči oziroma od moči ene ali druge stranke, da določita pogoje. Naprimer, pogodbene določbe, pogoje nakupa in prodaje in tako naprej. Kupac je tisti, ki ima zelo veliko pogajalsko moč. Lahko tudi opredeli pravila igre, bolj kot naprimer kmet oziroma prodajalec. ampak tudi kmet ima močno pogajalsko moč. Obstajajo torej številne alternativne možnosti. Ampak vseeno ima kupec veliko več možnosti, ker je kmetov več in ima tudi alternativnih možnosti več. Kmet pa ima naprimer na voljo manj kupcev, zato da jim proda svoj proizvod. Zeleni del, ki ga vidite na prosojnici, razdelimo na dva dela tisto, kar je rumeno, dobi kmet, tisto, kar je obarvano rdeče, dobi kupec. Katere so torej strateške točke v tem pogajalskem kontekstu? Najprej pogajalsko stališče obeh strani. To pa je odvisno od alternativnih možnosti, ki jih vsaka stran ima. Sam bi imel pogajalsko stališče, ki bi bilo veliko bolj trdno, če bi imel na voljo več drugih alternativnih možnosti za nakup. To je torej pogajalski položaj. Drugi pomemben element pri pogajalski moči pa je možnost, da opredeliš pravila igre, da določiš pogodbene določbe, da opredeliš tudi modalitete, na podlagi katerih bo prišlo do te izmenjave oziroma do posla. In questa slide successiva. Na naslednji prosojnici pa smo skušali prikazati, kakšna bi lahko bila vloga organizacij proizvajalcev, kako lahko ti uravnotežijo pogajalsko moč med obema pogodbenima strankama. Do kakšnega rezultata smo prišli? Če ni organizacije proizvajalcev in če obstajajo številni kmetje in maloštevilčni kupci, kaj se zgodi? kaj se zgodi, če na primer kmete združimo v organizacijo proizvajalcev. Vse skupaj vpliva na pogajalsko moč in tudi na samo moč določanja pogodbenih določb. Zakaj se pogajalsko stališče spremeni? organizacija proizvajalcev lahko pod določenimi pogoji zagotovi več tržnih kanalov, kot jih lahko zagotovi en sam kmet. Tudi v kontekstu gospodarstva obsega. Kaj pravimo pravzaprav, če povem z drugimi besedami, zahvaljujoč organizaciji proizvajalcev, imajo lahko kmetje več različnih tržnih možnosti, proizvod lahko tržijo pri različnih kupcih, pri različnih vrstah kupcev, s tem pa se spreminja in izboljšuje tudi njihovo pogajalsko stališče. Na vrhu pa vidite, kako se ta rdeči del stolpca zmanjšuje, zato ker se zmanjšuje pogajalsko stališče in pogajalska moč kupca. Kupec je prej imel na voljo več alternativnih možnosti, zato ker je imel možnost kupovati pri številnih kmetih. Sedaj, ko se kmetje združujejo v organizacije proizvajalcev, pa se tudi možnosti kupcev zmanjšajo, ker je organizacij manj kot je kmetov. Spremeni se torej tudi samo pogajalsko stališče kupca. Kmetje si prek organizacij proizvajalcev zagotovijo boljše stališče, kot ga imajo kupci. Še nekaj je pomembno, tudi ta horizontalen pas, kot vidite, se pomika na vzgor po tem oranžnem delu stolpca. Zmanjša se torej pogajalski manevrski prostor kupcev tisti od kmetov se poveča. Kmetje imajo sedaj na voljo več možnosti za to, da delujejo na trgu. Poleg tega lahko kmetje izboljšajo svoje pogoje, zlasti ko gre za opredeljevanje pravil igre. To smo prej opredelili kot pogajalsko moč. Se pravi, organizacije proizvajalcev imajo svoj vpliv na pogajalsko stališče kmetov. Organizacije proizvajalcev kmetom zagotovijo več možnosti in priložnosti na trgu. Poleg tega organizacije proizvajalcev zmanjšajo pogajalsko moč kupcev. Kupci se sedaj ne morejo več odločati med mnogoštevilnimi ponudniki oziroma proizvajalci, temveč maloštevilnimi. Poleg tega pa organizacije proizvajalcev vplivajo tudi na pogajalsko moč v smislu organizacije proizvajalcev lahko bolj intenzivno vlaga v trg lahko zagotavlja tržne storitve in tudi bolj aktivno sodeluje pri opredeljevanju pravil igre. To seveda seboj prinaša pomembne posledice. Ena od posledic je, naprimer, vezana na samo velikost organizacij proizvajalcev. Če so organizacije proizvajalcev majhne, če nimajo številne člane, potem je tudi njihova možnost vplivanja precej manjša in vsi ti obarvani stolci oziroma deli, obarvani deli v stolcih se skrčijo. Številne majhne organizacije proizvajalcev kupcu še vedno ponujajo večje število alternativnih možnosti, zato se tisti zgornji rdeči del pri kupcu ne zmanjša za toliko, kot se na tej prosojnici. Majhne organizacije proizvajalcev težko nastopajo v okviru gospodarstva obsega in težko zagotavljajo tržne storitve, na podlagi katerih bi lahko okrepile tudi svojo pogajalsko moč. Ta minimalna učinkovita dimenzija organizacije, po mojem mnenju, strateško in politično zelo pomembna. Zato se mi zdi, da bi morali to zelo dobro umeriti in določiti pač skladno z tržno strukturo. Pri tem modelu smo opravili kar nekaj simulacij. Naprimer, če obstaja samo en kupac, in če kmetje želijo za 20 odstotkov povečati svojo kvoto v tej dodani vrednosti, do katere pride pri menjavi oziroma trgovini, se kmetje ne smejo združevati v manj oziroma v ne več kot šest organizacij proizvajalcev. Če se združijo v šest organizacij proizvajalcev, se njihova dodana vrednost dvigne za 20 odstotkov. Če so trije kupci, naprimer, če imamo tri kupce, potem bi zadoščalo deset organizacij proizvajalcev, zato da se dodana vrednost poveča za 20 odstotkov pri kmetih. V tej študiji smo pravili cel niz simulacij, ki smo jih tudi grafično predstavili. Vidite torej, kako pogoji na trgu vplivajo tudi na samo minimalno dimenzijo organizacij proizvajalcev, da bodo le te lahko učinkovite in tudi prispevale k povečanju dodane vrednosti kmetov še ena spremenljivka je pomembna, poleg minimalne dimenzije organizacije proizvajalcev. Druga spremenljivka je vezana na naložbe. Kako lahko organizacije proizvajalcev ustvarjajo dodatne tržne možnosti? Kako lahko, na primer, oblikujejo alternativne tržne kanale? Več kot jih lahko oblikuje, večja bo pogajalska moč in večja bo tudi dodana vrednost menjave. Še ena strateška spremenljivka in sicer zmogljivost organizacij proizvajalcev, da si zagotovijo pravne in druge storitve v primeru, da pride do nelojalnih tržnih praks Pomembno vlogo igrajo naprimer tudi pri Supply Chain Initiative. Trenutno so kmetje v okviru te pobude precej slabo zastopani. Bom kar preskočil na zaključke. To so ugotovitve, do katerih smo prišli. Kakšna je torej učinkovitost organizacij proizvajalcev? Kako je učinkovitost odvisna od velikosti teh organizacij, kako organizacije vplivajo na prihodek in kako vpliva tudi na same strategije? Kaj lahko rečemo s tem v zvezi? Organizacije proizvajalcev ponujajo zelo zgoščeno ponudbo. To ne vpliva nujno negativno na samo organizacijo trga. Je pa res, da je vse odvisno od tega, kakšno je upravljanje znotraj organizacije proizvajalcev. Organizacije proizvajalcev morajo spoštovati določene pogoje, če želimo, da se njihova pogajalska moč okrepi in da sočasno ta pogajalska moč ne postane tržna moč. Kakšni so ti pogoji? Organizacije proizvajalcev morajo imeti možnost vstopanja in izstopanja. Organizacije proizvajalcev morajo sprejeti vse količine, ki jih člani organizacije želijo prodati preko organizacij. Ta dva pogoja sta najbolj pomembna. Glede učinkovitosti. Učinkovitost, kot sem povedal, je odvisna od številnih zadev. V prvi vrsti je odvisna od same strukture trgov, tako v zgornjem kot v spodnjem delu, kako so organizirani kmetje, kako so organizirane same organizacije proizvajalcev. Potem koncentracija ponudbe v kontekstu organizacije proizvajalcev, ta pozitivno vpliva na pogajalsko moč kmetov in negativno na pogajalsko moč kupcev vendar je vse skupaj vezano, kot sem že prej povedal, na samo koncentracijo v zgornjem in spodnjem delu panoge. Organizacije proizvajalcev morajo biti res izjemno močne in velike za to, da učinkovito opravljajo svoje delo. Prišli smo tudi do zaključka v zvezi s samo konfiguracijo organizacij proizvajalcev organizacije proizvajalcev, ki so premajhne, bodo zelo verjetno neočinkovite, ko gre za izboljšanje pogajalske moči kmetov. Kot sem že prej povedal, pri tem umerjanju same dimenzije organizacij proizvajalcev in tržnega deleža je zelo pomembno, da predhodno utrdimo koncentracijo ponudbe na zgornjem in spodnjem delu verige. Če so akteri zelo koncentrirani v enem ali drugem delu verige, potem je tržna kvota organizacij proizvajalcev tudi zelo visoka. Posamezna organizacija proizvajalcev mora zato imeti precej velik tržni delež. Že prej smo nekoliko govorili o tem, več lahko najdete v sami študiji. Učinkovitost. V trenutnem pravnem okviru je učinkovitost pogoj za kakršnakoli odstopanja na področju konkurenčnosti. Organizacije proizvajalcev so tu upravičene do določenih odstopanj. Mislim, da je to priložnost za njih. Zakaj? Zato, ker organizacije proizvajalcev, ko povečajo svojo učinkovitost, lahko oblikujejo sporazum, ki koristi vsem, tako organizacijam proizvajalcem, kot kupcem, kot tudi potrošnikom. Ne smejo pa si prilaščati večje učinkovitosti izključno organizacije proizvajalcev. Morajo pa vseeno imeti pomemben pogajalski položaj. Še res zadnji vidik glede strategij. Kakšne tržne strategije lahko uporablja organizacija proizvajalcev? Že prej sem povedal, da je zelo pomemben vidik, vidik pogajalskega položaja. Pogajalski položaj kmetijskih proizvajalcev je pomemben, kajti od tega položaja je odvisno, ali bodo ti proizvajalci imeli več možnosti za prodajo svojih proizvodov. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi morali organizacijam proizvajalcev morali zagotoviti večjo fleksibilnost pri opredeljevanju različnih tržnih kanalov. Lahko bi podali celo predlog oziroma neko hipotezo in sicer, da organizacije proizvajalcev ne bi omejevali na en sam proizvod. S tem sem zaključil. Hvala lepa za pozornost. Vas za vas dedikujeme. Najlepša hvala. Zelo lepo ste tole povedali. Res znanstveno ste se lotili tega vprašanja. Zdaj pa, gospod direktor, izvolite. Oh, eh, presentations that were made. Hvala. Bom kratek, ne želim govoriti predolgo. Ampak naj povem, na kaj se sprotočamo, ko gre pri strukturnih prilagoditvah. Torej, strukturne prilagoditve. To je zelo pomemben vidik spremljanja SKP. To vidimo v petistvu vsak dan, ne glede na to, kakšno politiko imamo ali pa jo nimamo. Kakorkoli že, eh, to je predvsej asimetrična stvar eh, glede načina proizvodnje držav članic in pa tudi glede na to, kakšne so bile eh, situacije na začetku, ko so imeli različne vzorce med proizvajalci. Torej, eno so kmetijske politike, prav tako pa je treba upoštevati tudi makroekonomske politike zunaj kmetijstva. In torej tudi mikro raven zelo vpliva na kmetijstvo. Širša slika je torej pomembna. Če se pogledamo specifične podrobnosti podatkov v zvezi s kmetijstvom, vidite, da za iste značilnosti, naprimer, se različni kmeti različno odzivajo. Za EU kmetijstvo, naprimer, je jasno, da v novih državah članicah smo imeli precej uh, hitrejše strukturne prilagoditve v kmetijstvu. To lahko pričakujemo, in smo pričakovali, pa če glede na to, da so bile začetne ravni niže in sedaj je bilo manj časa za prilagoditev, kajti na splošno se je gospodarstvo predvsej hitro krepilo in vse skupaj se odvijalo hitreje. Kaj je tukaj zanimivo? EU10 ali pa EU15, kakokoli že, velike razlike vidimo v strukturnih prilagoditvah med državami članicami, med prvim in drugim. Torej, demografska slika je ključen element v evropskem kmetijstvu. Torej, staranje oziroma starost ljudi je zelo pomemben dejavnik. Tudi tukaj se pojavljajo določene razlike. Edini standard tukaj v bistvu uh, je nekaj, kar smo že omenili, torej um, to ravnoteže oziroma neravnoteže glede spolov. Potem učinek politik. To včasih ni čisto jasno. Um, kazalniki niso čisto jasni. To poletje smo imeli uh, delavnico ob robu Expo Milano in tam smo si pogledali tudi vpliv velikosti na kmetijstvo. In torej ugotovili smo, da velikost pravzaprav res ni pomembna, ko gre za učinkovitost, smotrnost eh, kmetov. Lahko imamo kmete, ki so učinkoviti ali pa tudi ne, okoli prijazni ali pa ne, pa so lahko veliki, srednje veliki ali pa mali. To v bistvu ni tako zelo pomembno. Kaj smo se naučili glede učinka politik? Sedaj ažuriramo Eh, senat eh, študijo 2020, to smo upravili deset let nazaj na vezi UPEGEN in sedaj to želimo ažurirati glede na nove stopne cen. Kaj smo kot bili? Lokacija je zelo pomembna, bolj kot pa velikost je pomembna lokacija. Potem naprej. Če ne bi bilo SKP, če ne bi bilo politik, bi se strukturne pogoditve hitreje odvijale in večja bi bila koncentracija uh, in več je bilo opuščanja nekaterih zemljišč um, na nekaterih obrobnih regijah. Torej, tega bi bilo vsega več. In še nekaj, za razliko od tega, kar smo slišali prvi v prvi predstavitvi, sam moram reči, da ni jasne uh, nagnjenosti k velikim kmetijam. To je bilo, torej, tako kot sem povedal, vse dokler je SKP podpirala proizvodno. Ko pa smo šli na razvezavo plačil, torej ko smo uh, odpravljali strukturne prilagoditve, pa je vse postalo bolj neutralno. Sicer ni vse čisto jasno, ni vse premočrtno, ampak je pa torej, približno to reč, čeprav je stvar kompleksna. Torej, kot rečeno, naj povem, da je velikost odvisna tudi od uh, tipa proizvodne. Torej, eno, naprimer, velikost v živinoreji ali pa kje druge, je pa nekaj čisto drugega. Prav tako so se države lotile iste politike na različne načine, po zgodovinskih modelih, modelih potem z vezano ali pa razvezano podporo, različno od države. Kaj lahko sedaj predvidemo glede prihodnosti? Sedaj smo v zadnjem času videli, da so se kritijske sorovine uh, eh, povišale samo za desetino tistega, kar uh, smo videli pri cenah energije. Uh, To pomeni, da se moramo bolj konkretno sredotočiti na tri stvari, ki so po našem mnenju najbolj bistvene pri strukturnih prilagoditvah. Kot prvo, um, kmeti se soočajo s prevelikimi stroški, prav tako morajo dodati čim večjo dodano vrednost svojim proizvodom. To je velik izziv in to pomeni nove izzive in drugačne priložnosti za različne kmetijske panoge oziroma tudi proizvodne. Potem kot drugo, podnebne spremembe in pa okolje, tudi to so novi izzivi. Prav zato potrebujemo strokovno znanje in pa upravljanje zemlišč v kmetijstvu. To pomeni torej nove izzive, pač odvisno od starosti, proizvajalcev, od njihove tehnologije, od njihove usposobljenosti ali pa na svetu. Potem prenos znanja tudi vključen in pa miselnost. Eh, torej nekateri so bolj eh, naklonjeni spremembe, nekateri manj. Pa še nekaj glede političnih ukrepov. Eh, pri strukturnih prilagoditvah je ključno, da smo se nejasno, torej, eh, kakšne so različne posledice političnih ukrepov, ki so vezane na cene ali pa na prihodek v celoti, kajti vse to um, ni neutralno, vse predvsej vpliva na širšo sliko. Hvala, predsednik. Učinkuje. Najlepša hvala. Preden preidemo na krok vprašanj in odgovorov poslancev. Želim pozdraviti tudi predstavnike italijanskih kmetovalcev. Pozdravljeni tukaj. Lepo je, da ste z nami in da lahko spremljate našo razpravo. Veselim se, da boste lahko prisluhnili tudi strokovnim prispevkom naših govornikov, ukvarjajo se z pomembnimi vprašanji strukturnih sprememb. Zdaj pa, morda mm, ne odpiram razprave, ampak morda prispevke. Izvolite, gospod Des. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepa, najlepša hvala za prispevke, ki smo jih danes slišali. Zanimivo je videti, kakšne so bile ocene. Imam pa vprašanje, ali se strinjate z menoj, namreč, da ni nekega enotnega recepta za Evropo. Strukture so preveč različne. Statistični podatki so naslednji. V Romuniji 29 odstotkov delovno sposobnih dela v kmetijstvu, na Polskem 12,6, v Združenem kraljestvu 1,2 odstotka v teh državah, kjer 29 odstotkov ljudi dela v kmetijstvu, seveda bodo procesi tekli drugače kot v Združenem kraljestvu, kjer se s kmetijstvom ukvarja odstotek ali nekaj več kot odstotek ljudi. Sam sem to doživel. Leta 61 sem se začel izobraževati za kmeta. Takrat sem bil star 14 let. 65 kmetov je bilo takrat pri nas, en čevljar in ena restauracija. Drugače smo bili vsi kmetje. Vsi kmetje so stotstotno živeli od svojega kmetijstva. Nihče ni upravljal dodatnih dejavnosti. No, počasi pa so začeli kmetje denar služiti tudi druge. In kako je danes? No, danes imamo še dva kmeta, ki sta samo kmeta, potem še tri kmete, ki pretežno živijo od kmetijstva in 20 kmetov, ki se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi. Ampak zdaj je tam več zaposlenih kot leta 61. Zakaj? Zato, ker se naprimer delo izkorišča za to, da se tudi ukvarjajo z obrtništvom in tako naprej. Ljudje so ponosni na to, da imamo zdaj tam dvakrat toliko delovnih mest kot leta 61. Zato mislim, da lahko rečemo, da nismo imeli velikih težav zaradi teh strukturnih reform, strukturnih sprememb, socialno ni bilo nobenih problemov in mislim, da moramo najti odgovor za te različne sisteme, kajti nekega pošalnega odgovora ne more biti. To je primer ko so zadeve stekle dobro, obstajajo pa seveda primeri, ko so zadeve, zadeve stekle slabo. In še v zvezi z zadnjim prispevkom. V zvezi s tem, da bi iskali rešitve za problematična območja. Naj vam podam nasprotne primere. Sam sem predsednik združenja Pred nekaj leti smo imeli skoraj monopol. Dve združeni v Nemčiji sta izdelovali dve vrsti sira. To je res velika moč. No, potem je nekdo tretji prišel na trg, ponudil je 800 ton poceni sira in cena je padla. Zato se je pojavila vprašanje, ali bo to dovolj za to, da bi se uveljavili proti tržnim interesom. Za mene je bilo to res pretresljivo, kako lahko en akter tako zmotil naš trg, ta velik trg. Cena za ta izdelek si še zdaj ni opomogla. Dobro, ne bom predolg, številni kolegice in kolegi so prav tako tukaj, da bi zastavili vprašanje, ampak mislim, da moramo imeti intenzivno razpravo o tem, kako bi lahko našli rešitve za države, kjer je veliko območjenih ali obmejnih podeželi. 60 odstotkov kmetijskih površin je manjših od 5 hektarjev. Jasno je, da bo prišlo do nekih strukturnih sprememb. In če preberem, da je v letu 60 ali 61 še vedno bilo potrebnih 30 delovnih ur za en hektar žitaric, danes pa je za to potrebnega samo dve uri dela, potem je jasno, da mora priti do nekih sprememb. Z moderno tehnologijo lahko seveda več obdelamo in to ni nič slabega, ampak najti moramo odgovore za to, da bodo ljudje lahko dobili nek dodaten zaslužek, da lahko preživijo. Hvala. była jedna gospoda, a ile teraz jest pa... Chwala. No to zanimivo vprašanje je, e, imeli ste eno restauracijo, ampak e, koliko papežov? To je zanimivo vprašanje. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Najprej čestitke vsem našim strokovnjakom. Te predstavitve so bile zelo zanimive, predvsej obsežne podrobne, tako da bomo še precej razmišljali o tem. Veliko časa nam bo vzelo tudi branje vseh teh študij in dokumentov, naprimer kako se odvijajo strukturne spremembe, kaj vse na to vpliva. Kolega Vnjote se že prej rekel, da se lahko na podlagi lokalizacije spreminjajo tudi hitrosti pri izvajanju sprememb. Slišal sem tudi to, kar je povedal kolega Ves v zvezi s svojo državo. Vsebinsko gledano se mi zdi, da imamo v Evropi precej majhne strukture, vsaj v primerjavi z drugimi globalnimi akteri. Dobro, morda je kakšna država v Evropi, ki ima tudi večje te strukture, ampak če si pogledate naprimer ZDA, Avstralijo in tako naprej, ti akteri imajo predvsej večje strukture kot mi. Hitrost oziroma počasnost izvajanja sprememb pri sami strukturi je odvisna tudi od samih akterjev, kot je rekel italijanski gost. V Italiji imamo naprimer tudi zelo majhne kmetijske akterje, ampak ti akterji, čeprav so majhni, naprimer, zelo učinkovito delujejo. Naprimer v Trenti v Bolcanu imamo naprimer kmetijsko gospodarstvo v velikosti hektarja in pol. Pa vendarle imajo tudi ta kmetijska gospodarstva predvsej veliko učinkovitost. Ne vem, pri nas tudi, ko gre za med, naprimer, ko se izvažajo proizvodi v več milijonih evrov. Zanima me, kako bi lahko zagotovili ustrezno hitrost pri izvajanju teh strukturnih reform. Hvala lepa, še enkrat čestitke vsem. Uh, Hvala. Imam tri sklope vprašanja en sklop za vsakega govorca. Najprej, prvi govorec eh, z nizozemske. Prej ste dejali, da je dinamika takšna, da so kmetije vedno večje. Ampak tukaj je potem še druga dinamika. In sicer, kmet ima dva sinova in delata skupaj z njim in dobro sodelujejo. Ampak potem njihovi sinovi pa se želijo vključiti in potem prihaja do težav. In pogosto je tukaj rešitev to, da v bistvu razdelijo kmetijsko gospodarstvo, torej da v bistvu kmetija postane manjša, ne, da postane tri, štiri manjše kmetije. Tu lahko našte več takšnih primerov. To je torej dinamika v nasprotno smer, kot pa tisto, kar smo slišali prej. Potem majhne kmetije lahko dejansko podpirajo večje kmetije. Naprimer, eh, multiplikacija um, eh, semena. Naprimer, ko so male kmete zelo osredotočene na podrobnosti, ki so zelo pomembne, naprimer za živine roje, kot naprimer eh, je včasih eh, določena vrsta semen zelo draga. In mali kmete so zelo osredotočene na podrobnosti in to je zelo dobro. Torej, bolj so oni osredotočeni kot pa veliki gospodarstveniki. Kajti oni se morajo osredotočiti na širša vprašanja. Torej, to je pomembno. To imamo v živine roji ali pa naprimer um, nekdo, ki um, ima samo mlekarice, um, včasih pa naprimer um, potem nekdo, ki ima veliko um, tega mlečnega sektorja, želi osredotočiti se še na druge sektore, uh, torej širše gledano. Po še, potem še nekaj glede vzhodne Evrope. Tukaj se stvari spreminjajo, um, sploh po vseh letih sovjetskega sistema. Ampak mislim, da to poprečje starosti ni tako zelo problematično. Leta 70, ko sem bil študent, se spomnim, ko so mi dejali na koledžu, eh, uh, torej na univerzi, da bo kmalo katastrofa. Torej, uh, eh, 58 je bila poprečna starost kmeta pri nas v Združenem kraljestvu in če vlada ne bo rečeno storila, torej, da um, bomo to spremenili, potem bo kmalo prišla katastrofa, ker bodo pač ljudje prestari. Ampak vlada ni ničesar storila. Posebno, um, potem pred letom je nekdo rekel, Sedaj je eh, poprečna starost kmetov um, pri nas 57 eh, in če ničesar ne bomo storili, potem bo to katastrofalo. Torej, gledajte, stvari se pač rešijo same od sebe, ne smemo preveč skrbeti, ponovadi tudi ljudje vedo, kdaj se pokojiti, bolj ali manj. Potem pa še nekaj um, pravite, da uh, kmetijstvo ni privlačno, ni seksi. Uh, no, združenje um, torej kmetov, um, združenje kmetijstva se morda s tem ne bo strinjalo. Pa še nekaj še uh, zadnja predstavitev uh, italijanskega kolega. No, to, kar ste povedali, morda teoretično res, ampak v praksi pa ni čisto tako. Naprimer, ta pokajalska moč, uh, razmerja. Torej, ja, seveda imamo organizacije proizvajalcev, ampak te morajo biti zelo velike, kajti pogosto, naprimer, nekateri ne želijo sprejeti nižjih cen. In to potem lahko koristi drugim organizacijam proizvajalcev druge in ti potem koristijo teh, tega dviga cen, kaj ti um, včasih se zgodi, da nekatere organizacije ne počnejo ničesar. In včasih je lahko problem v tem, da napačni akteri nekaj pridobijo. Pa še nekaj. Um, težko, na primer, kar nekaš uh, proizvajati. Ne moreš kar kravi uh, reči, da ne neha uh, dati mleko ali pa kokošnjo, da ne neha nesti jajca. Eh, prav tako, naprimer, včasih je živina prevelika, torej so že previsoki za svoje specifikacije. Skratka, to je vse lepo in prav v teoriji, ampak v praksi je stvar drugačna. Potem naprej, lahko bi rekli, ja, lahko imamo ogromno organizacijo proizvajalcev, potem bodo oni začeli s tem, potem bi to morda kaj spremenilo, kot pravite, ampak gledajte, večina držav, sploh moja, mislim, da ima tudi konkurenčno pravo in v bistvu bi bilo zaradi tega to, kar pravite, nemogoče. Torej, mi smo vedno na napačni strani. Uh, um, in uh, stvar je precej zapletena. Pa še nekaj, v Argentini uh, kmetje pogosto uh, stavkajo, ampak potem v bistvu, ko so že končali sezono, torej vse je že v kašah, v kaščah in potem uh, bodo šli naprej in potem bodo rekli, ja, mi bomo to prodali samo po višjih cenah. To je lahko uspešno, ampak samo, ko je vse skupaj že uh, v skladišču. Hvala lepa, gospod predsednik. Pan poseł Mazon. Oui, merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, soutenir. Hvala, torej, uh, sedaj moramo podpreti kmetijski model za 21. stoletje. Um, to je prav neverjetno. Torej, SKP pomeni, da um, je danes to zastarel model. Že 30 let, naprimer, se kmetijstvo v Evropi, um, sploh francosko kmetijstvo, se vedno bolj poslabšuje. Sploh zaradi deregulacije proizvodne, kot prvo. Pa še nekaj, ruski embargo potem uh, nelojalna konkurenca med državami članicami, tudi to je problem. Pa še nekaj bi dodal, um, ozelenitev SKP in pa um, nekateri ukrepi, uh, potem birokracija in podobno. Glejte, tisti, ki so kmetje, dobro vedo, kakšna je situacija, sam to dobro vem. In uh, moje kmetijstvo, gospodarstvo um, je imelo veliko slabih učinkov zaradi SKP. Potem gospod Logan je um, januarja omenil ponestavitev SKP ja, v redu, ponastavitev SKP, kako je s tem? V bistvu eh, sedaj moramo ustaviti to, da bo manj birokracije za kmete. Naprimer, v drugem stebru um, imamo tudi določena sredstva, ki so dovoljena in um, to bi morali izboljšati. Ampak uh, kohezijska sredstva niso ustrezno porazdeljena, uh, tudi zato, ker je birokracije preveč med uh, državo in pa EU. Uh, in pa regijami. Vse skupaj ni v redu strukturirano, ni učinkovito in to lahko v bistvu rečemo za vašo celotno eh, skupno kmetijsko politiko. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Imam vprašanje za. Vprašanje, vprašanje torej za profesorja iz Nizozemske. Če si pogledamo kmetijstvo, me zanima naslednje. Kaj pa družinske kmetije? Govorili ste o industrijskih kmetijah. V katero smer gremo torej na tem področju? Se opravičujem, prekinja predsednik, imamo problem s tolmačenjem. Izvolite. Dobro. Moje specifično vprašanje je naslednje. Jasno je, da govorite o 65 centih za mleko in če si pogledamo svinjarejo, stroški proizvodnje so trikrat večji kot v Nemčiji, na primer. Specifično vprašanje. Kako vidite prihodnost kmetijstva v Evropi, pa tudi na nizozemskem, ko govorimo o družinskih kmetijah in razvoj podeželja, kaj menite o tem? Več si želim slišati o tem, kajti veliko kmetij na nizozemskem bo pod velikim vplivom zaradi tega. Hvala, gospod Dorfman. Hvala lepa. Rad bi vam zastavil vprašanje, gospod Sorrentino. Organizacije proizvajalci imajo seveda večjo pogajalsko moč. To ni osnova zgolj pri organizacijah proizvajalcev, temveč tudi pri zadrugah. Tudi v moji regiji so te precej močne. Mi smo verjetno tu tudi zaradi tega, da razmislimo o tem, na kakšen način naj vodimo SKP, zato da bi se razmere izboljšale. Organizacije proizvajalcev so deležne velike podpore zgolj v sektorju sadja in zelenjave, v drugih sektorjih niso deležne take podpore. Zato me zanima, kako bi po vašem mnenju lahko izboljšali položaj teh organizacij na splošno gledano, pa tudi v panogi sadja in zelenjave. Obstajajo regije, kjer se proizvaja zelo malo sadja in zelenjave. Zato je tam tudi manj organizacij proizvajalcev. Distribucija v nekaterih državah poteka veliko hitreje kot pri nas. Upravičeno ste prej govorili tudi o nadzornih organih, ki spremljajo, kaj se dogaja s konkurenčnostjo. Z veliko mero pozornosti se v kmetijskem sektorju spremlja tudi distribucija, ne zgolj proizvodnja. Včasih pride do takšne koncentracije v sektorju, da niti organizacije proizvajalcev ne morejo ustrezno odigrati svoje vloge. Verjetno se to dogaja tudi v drugih sektorjih, verjetno se bomo pogovarjali tudi o konzorcijih. Konzorciji imajo pomembno vlogo, včasih so celo večji kot so organizacije proizvajalcev. Zato me zanima, kako vi gledate na vse skupaj. Kaj se zgodi, če bo koncentracija teh akterjev še večja? Kako bo to vplivalo na konkurenčnost? Kako bo to vplivalo na organizacije proizvajalcev? Kako se bodo ti lahko odzivali, naprimer, na težave, na katere naletijo predvsem v kontekstu distribucije v kmetijskem sektorju. Hvala. Posel Flanagan. Gospod Flanagan, hvala lepa. To je vse zelo, zelo zanimivo. Posvetiti se želim predvsem organizacijam proizvajalcev. In zanima me, kaj je mogoče storiti v zvezi s tem, s kom morajo proizvajalci poslovati. O tem sem že govoril. Namreč na Irskem smo imeli v letalski industriji problem. Ryan Air je kupil delnice Lingusa in obtožili so ga, da poskuša biti preveč dominanten na trgu. Na dva načina je mogoče pomagati Davidu proti Goljatu. Goljata je mogoče pač odsekati. In organizacije proizvajalcev so poskus, da bi ukrepili dobavitelje ampak z vidika konkurence, kaj je mogoče storiti? Poslanec Agnew je omenil konkurenco v Združenem kraljestvu. Me res zanima, kako to deluje. Zanima me torej, kaj je mogoče storiti, da bi zmanjšali velikost teh akterjev. To so lahko tovarne za predelavo mesa, velike trgovske verige ali velike mlekarne. Kaj bi lahko storili, da bi zmanjšali njihovo velikost? Zanimivo mi je bilo, da je druga govornica omenila, da lahko ve, s kom bo govorila, glede na to, kakšni avti so na parkirišču. Če so kmete, ki se ukvarjajo z žitaricami, potem so avtomobili veliki, če pa so to, naprimer, čebelari, pa so avti majhni. Sam poznam enega od proizvajalcev, ki ima svojo letalo. Letala pa nima zato, ker bi denar ukradel, ampak ker ga je zaslužil. Zaslužil ga je na hrbtih kmetov in na hrbtu moje skupnosti. In tega denarja ne bomo dobili nikoli nazaj. Torej, kaj predlagate vi, kako bi lahko odsekali noge goljatu? Prav tako me zanima več o tem konkurenčnem pravu v Združenem kraljestvu, kajti po mojim informacijah ni veliko konkurence na tem področju. Naprimer, ko govorimo o stranskih proizvodih, ljudje mi povedo, da tukaj ni veliko konkurence, namreč celo tako slabo je, da če ne narediš to, kar ti naročijo, potem tvojega izdelka ne bodo vzeli. Zdi se mi, da je to v nasprotju z konkurenčnim pravom. Ampak Že tako ali tako se mi zdi, da v okviru konkurenčnega prava vedno veliki premagajo majhne. Kaj lahko torej storimo, ne da bi kršili zakone Evropske unije? Hvala. Hvala lepa. Lepo prosim, da ne boste predolgi. Eh, ja Hvala lepa, gospod predsednik. Vprašanje imam za profesorico. Še enkrat bi se dotaknila vsebine te študije. Uh, in moram ponovno podati pritožbo, namreč študije ni na voljo v hrvaškem jeziku. Hrvaška je že dve leti članica Evropske unije in dobro bi bilo, da bi naprimer vaše študije zajele tudi Hrvaško. Izpostavili ste demografsko staranje na podeželju. Tisto, kar bi sama dodala k temu, je problem revščine. Problem revščine med starejšimi ljudmi, ki živijo na podeželju. Na Hrvaškem smo priča temu, da posamezniki mesečno preživijo z pokojnino 50 do 70 evrov na mesec. Mislim, da je vsakomor jasno, da se s takšnim zneskom pokojnine komaj, da plačajo osnovne stroške, kaj šele karkoli drugega. Zanima me, če ste ob preučevanju tega sektorja ugotovili, kako nove države članice države na vzhodu Evrope rešujejo problem pokojnin za kmete. Ali so morda te države uvedle kakšen poseben model ali obstaja morda minimalna nacionalna pokojnina v državah članicah za kmete? Uh, da bi lahko kmetje lahko normalno živeli tudi v starosti. No, vse zadnje so celo svoje življenje posvetili temu, da se ohrani kulturna krajina in podeželje v državi. Hvala. Gospod Hojzling, hvala. Strukturne spremembe, o tem sem želel spregovoriti. Albert Des je govoril, da je to naravni proces, ki ga ni mogoče ustaviti in da so nekatere države še zaostale. Dobro, razumem Bavarsko, ampak v Evropski uniji je veliko drugih držav, kjer uh, ni okvirnih pogojev za drugačen prihodek. Majhne strukture je treba spodbujati in podpreti, kajti drugače ni alternativ glede dodatnega zaslužba, zaslužka. govorijo, da so velike kmetije naravno boljše in da so bolje strukturirane. Če si pogledamo zadeve, naprimer v Nemčiji, lahko vidimo, da so velike kmetije bolj odvisne od evropskih sredstev kot majhne kmetije, ki so diversificirane, naprimer na zahodu. Bolje je, če se ne posvečajo samo eni vrsti proizvodnje ali pridelave. Evropska unija mora politiko podpore seveda usmeriti tudi tako, da se bodo kmetije diverzificirale in vsaka kmetija se seveda ocenja od tega, koliko dodane vrednosti ustvari. Pogosto je tega premalo, zato ker se premalo posvečamo tej globalni konkurenci. Mislim, da smo bili strani politikov poslani po napačni poti, zato ker so bili eh, preveč naklonjeni liberalizaciji. Mislim, da ni treba mm, več ustrajati pri tem. Mislim, da bi morali spodbujati diversifikacijo pri majhnih. Hvala, gospod Dohman.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 Yeah, ja. Ben. Er det ved at være i orden, eller hvad? Is it English? No? Okay. Um, derfor er det vigtigt at tænke på, at... Zato je pač zelo pomembno razmišljati tudi o tem, da ustvarjamo delovna mesta, ko razmišljamo o kmetih. Moramo videti, da konkuriramo na globalnem trgu. Zato moramo spodbujati ta proces, ne glede na to, ali govorimo o majhnih ali velikih. Mislim, da ne bi bilo dobro, če bi nadaljevali tako kot sedaj. Imeli smo pravila za subvencije, kapitalizirali smo spodnje meje cen in nismo bili uspešni. Mislim, da mora komisija različna pravila uveljavljati v različnih državah. Nekatere države veliko pomagajo na hektar, druge države veliko zahtevajo na področju varovanja okolja in to pomeni, da niso pogoji enaki za vse povsod in če smo konkurenčni na globalnem trgu, bi morali imeti enake možnosti za vse. Zato mislim, da se moramo vprašati naslednje vprašanje. Kako bomo dobili enotna pravila za vse države, zato da bodo vse države lahko enakoredno konkurirale na globalnem trgu. Ne glede na to, ali imamo veliko ali majhno kmetijo, se pojavlja vprašanje, kako bi lahko tehnologijo, ki je na voljo, izkoristili za to, da bi določene, določena odnesna živala, kot je amonijak, umaknili. V Nemčiji, na primer, je dovoljeno škropiti tako, da nekaj škropiva gre v zrak, druge pa ne. Naprimer na danskem to ni dovoljeno, zato ker se preveč amonijaka sproži v zrak. Treba je škropiti tako, da se v bistvu škropi pod travo. To pomeni več napora na ravni naprav in seveda to vpliva tudi na ceno. Mislim, da moramo to preveriti, ne glede na to, ali imamo kmetijo veliko ali majhno. Hvala. Pan posel Bogovič. Gospod Bogovič, izvolite. Hvala za besedo. E, pri kmetijskih modelih e, smo iz predstavitev e, zelo jasno videli, kako se ta korelacija med velikostjo kmetije in pa dejavnosti na kmetiji počasi izgublja in da vedno bolj prihaja na prvi plan tudi uh, Eh, različne druge, drugi načini kmetovanja, ki so povezani z diverzifikacijo. Sam sem prepričan, da bo ta trend tudi v bodoče šel v tej smeri. Eh, konec konca so tudi eh, zemljišča omejena in ta proces povečevanja kmetij v mnogih evropskih državah ni možen. Možno je pa marsikaj, glede na to, da se po mojem prepričanju prihajam iz Slovenije, za katero lahko mirno to trdim, vedno več mladih tudi nadušuje nad način življenja, ki je bliže naravi, bliže ekološkemu kmetijstvu, bliže eh, tem eh, kratkim eh, verigam, lokalni oskrbi, različni predelavi na domu. V zadnjem času smo, imamo vedno več primerov tudi kombinacije, ko se na kmetijah upravljajo tudi socialne storitve, skrb za invalide in podobno in so povezane z neko dejavnostjo v povezavi tudi s kakšno drugo invalidsko zakonodajo in podobno. Zato mislim, da bo pri teh modelih potrebno od tega klasičnega modela, ki je šel največ zadnji dve, trideset leti v smer eh, koncentracije, povečevanja proizvodne specializacije, iti tudi normalno tudi ob, tem, ob teh usmeritvah, še posebej v to smer diversifikacije in iskanja eh, posebno novih eh, eh, delovnih mest na kmetijah. Jaz še prosim, pan Agdiju, pa je pošteb. Hvala, gospod Agnew. Hvala, gospod predsednik, za to, da lahko še drugič pregovorim. Gospod Flanagan je omenil moje ime, morda nisva govorila o isti stvari. Naj vam podam primer o tem, kako konkurenčno pravo deluje v Veliki Britaniji. Stonegate in Deans sta oba pakirala jajca. Združila sta se zato, da sta dejansko oblikovala zelo močnega proizvajalca britanske oblasti so dejale, ne, združitev ni mogoča, ker sta prevelika, lahko bi dvignila cene jajc za potrošnike, zato vam ukazujemo, da z združitvijo ne nadaljujete. To se je zgodilo. Prošba, aby naši eksperti odnešli še do postavljenih. Hvala lepa. Prošnjo imam za naše strokovnjake. Strokovnjake prosim, da odgovorijo na vprašanja in prispevke. 15 minut imamo za vsakega strokovnjaka. E, na pričini. Vsega skupaj 15 minut. Vsega skupaj torej 15 minut. Vsak ima 5 minut. Tako. Je še oči o učinjevanje še spolne politike rolne. Bo moje gospodarstvo. Prav tako lepo prosim, da mi poveste tudi, kako SKP podpira kmete. Kako lahko SKP pomaga kmetom, torej obstajajo majhni kmetje na jugu, naprimer, ki vlagajo veliko dela, vendar obstajajo tudi druge kmetije, naprimer proizvodnja mleka ali proizvodnja žitaric, proizvodnja mesa, ki naprimer, so bolj odvisne od zunanjih dejavnikov. In te kmetije so tudi bolj odvisne od eh, oblikovanja specifičnega modela kmetovanja. Ko smo bili v sklenjenem okviru, je šlo, ampak ko smo dopustili vplive zunanjih dejavnikov, je to seveda vodilo v velike posledice. Evropsko kmetijstvo mora držati korak, kajti drugače bomo izgubili. Torej, moje vprašanje je, kaj naj SKP podpira? Konkurenčnost kmetov? Okoljske vidike? Kaj? Dejansko je tako, da majhne kmetije zagotavljajo veliko socialno varnost po deželju, ampak seveda pa ne morejo zagotoviti dovolj delovnih mest in tudi zaslužek ni dovolj velik. Seveda lahko rečemo, da so majhne kmetije zelo lepe, ampak realnost je pač drugačna. To nam je blizu srca, vendar gospodarstvo diktira drugačen tempo. Vprašanje je tudi, ali želijo mladi ostati na majhnih kmetijah. Ne, odgovor je ne. Ampak izvolite besedo. Thank you again, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. predstavnik Evropske komisije je trdil, da velikost ni pomembna. No pa, poglejmo si to še enkrat. Dobro, po eni strani v realnosti na ravni kmetije res velikost ni pomembna, vsaj ne tako pomembna kot prej. Veliko poslancev je to povdarjalo Bogovič, Dorfman, Heusling in gospod De Castro. Ljudje najdejo rešitve v praksi diverzificirajo se, bolj so aktivni, razvijajo sistem, ki je stroškovno učinkovit, prav tako bolje predelujejo izdelke, naprimer že kar na kmetiji in oblikujejo nove trge z drugimi in tako naprej. Veliko je rešitev. V mojem dokumentu je navedenih 11 strategij, ki se uporabljajo v praksi za to, da se ustvari dohodek ne glede na velikost. To torej ni glavni problem. Ljudje najdejo rešitve in jih tudi uporabljajo. Problem je na ravni kmetijske politike. Na ravni skupne kmetijske politike je velikost še vedno pomembna. Ta nenavadna situacija, ko neposredna plačila gredo do velikih kmetij, se nadaljuje. In zagotavljam vam, da bo po Evropi velik pritisk, da bi s tem nadaljevali tudi po letu 2020. Pritisk bo prav gotovo zelo velik. V politiki drugega stebra na področju razvoja podeželja je omejitev, da ni mogoče zagotoviti pomoči za kmetije, ki se ukvarjajo z več dejavnostmi. Veliko je torej tukaj diskriminacije in selektivnosti v politiki. Mislim, da bi tukaj potrebovali drastične spremembe. Vprašanje je tudi, ali in tukaj odgovarjam na vprašanje predsednika, ali naj podpiramo okolje, konkurenčnost, produktivnost kmetov. Po mojem mnenju rešitev že obstaja v praksi. Po Evropi imamo načine kmetovanja, ki so konkurenčni, okolju prijazni in ki so tudi takšni, da zagotavljajo visoko produktivnost. Dobro, iz določenega pogleda je mogoče videti, da je nekdo lahko zelo produktiven, tudi če nima zelo velike kmetije. Torej, politika mora biti takšna, da bo upoštevala prav ta vidik. Gospa Pirek je predstavila dilemo med družinskimi kmetijami in velikimi podjetniškimi kmetijami, tako rekoč. To je velik problem. Zakaj? Na obrobju Evrope, v Ukrajini, v Magrebu, v Etiopiji, v Senegalu vidimo velike kmetije, ki se pojavljajo v Maroku ima eno podjetje 1200 hektarjev proizvodnih površin in če 24 ur so izdelki in proizvodi lahko v Rotterdamu. In to res vpliva na družinske kmetije. Ampak vprašanje je, ali se bodo te kmetije pojavile tudi v Evropi. Tukaj delujeta dva dejavnika, banke imajo v lasti zelo veliko zemljišč in po drugi strani moramo upoštevati tudi nekmetijske podjetnike, ki so ugotovili, da je dobiček lahko zelo velik in iz špekulativnih razlogov želijo vlagati v kmetijstvo. To bi prav gotovo lahko vodilo do pojava velikih kmetij v Evropi in to bi bilo zelo škodljivo za družinske kmetije, kajti konkurenca prav gotovo ne bo lojalna. Nevarnost je resna in to pomeni, da bi naslednji SKP morali zasnovati tako, da bodo zaščitene tudi družinske kmetije v tem agresivnem novem kontekstu. Preučil sem vašo resolucijo, resolucijo Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o prihodnosti majhnih kmetij. Tam je že vse navedeno, jasno ste to navedli, zdaj pa je čas, da se to pretopi v prakso v razpravah o naslednjem krogu SKP. Hvala. E- Gospod profesor. Gospa profesorica, izvolite. A, ok, sorry. Jaz bom avtorem tega lahko... Vprašanje imam za vas. Jaz sem bil avtor tega poročila o majhnih kmetijah. In poročilo je bilo sprejeto, ampak SKP se je spremenila, reformirala in na to smo nekako pozabili. Gospod profesorice, zdaj izvolite. No, velika čast mi je, da sem v dvorani z vami. Vi ste res pomemben avtor zelo pomembne resolucije in vesel sem, da vam lahko pomagam še enkrat na to opozoriti. Mislim, da ste dobro poudarili pomen majhnih in srednje velikih kmetij. Te so zelo pomembne za varno skrbo s hramo, za zaposlovanje in tudi na področju okolja. Zelo zanimivo pa je, da sem pred kratkim videl podobno poročilo in to v Senatu Združenih držav. Poročilo gre v isto smer. preveč se posvečamo izvoznemu kmetijstvu in o tem govori tudi komisija. To potem daje prednost velikim kmetijam in ne razmišlja se dovolj v smislu regionalnih ekonomij in o njihovih potrebah in o dinamikah, ki se lahko tam pojavijo. Zato je tam podoba morda popolnoma drugačna majhne in srednje velike kmetije sicer niso problem, ampak so tisti glavni vir ali glavno gonilo v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Razprava bo torej še daljša. V redu, izvolite, gospa profesorica Hrvaška. Ne gre za to, da nam Hrvaška ni všeč ali da niso enaki partnerji v Evropski uniji. Ne. V obdobju, ki smo ga imeli na voljo statističnih podatkov, ni bilo za vašo državo in to je edini razlog. Upam, da bomo naslednjič Hrvaško lahko vključili. Cikl, generacijski cikl, da se bo to torej samo rešilo. Vredno, v 70-ih je res bilo tako, ampak eh, zdaj smo na robu sprememb, vsaj v mojem poklicu in v kmetijstvu smo temu prav gotovo pričali. Namreč gre za pomen podatkov in uporabe podatkov. Pomembno je, kdo si lasti podatke in kakšno znanje je moč potegniti iz tega. Podatki potem seveda vplivajo na odločitve na ravni politik, na ravni kmetije in po mojem mnenju je to tudi generacijsko vprašanje. In to se razlikuje od generacijskih sprememb. Gre za tehnične spremembe in za generacijske spremembe. Na to se moramo pripraviti. Če se ne bomo pripravili na to, potem bo vrzel med Zahodno Evropo in Srednje vzhodno Evropo še večja. Zato se temu pač posvečam. Kmetijstvo, ki ni privlačno, tako pač je, to je dejstvo. To vam res poskušam dopovedati, zato ker potrebujemo promocijo, promocijo kmetijstva. Namreč, da je kmetijstvo lahko prav tako posel belih ovratnikov, prav tako dobičkonosno kot katerikoli drugi posel. Če imate primere dobre prakse na področju promocije v kakšni državi, potem bi bilo to dobro vključiti v reformo SKP. In tretjič, poenostavljanje. Na koncu to vedno vodi v dejansko zapletanje. Tako je. Prav tako pa sem dobila občutek, da se pojavljajo težave pri pripravi strategij. Trikrat sem sodelovala pri pripravi strategiji. Prvič na mačarskem, drugič pri programu razvoja podeželja na mačarskem in tretjič pri svojem programu. In na koncu smo tri mesece razmišljali in analizirali stanje in tako naprej. In vedno smo prišli do točke, da je naš namen mir na svetu ali rešiti vse probleme. In tudi v tej dvorani sem dobila občutek, da poskušamo rešiti vse probleme, velike, majhne in tako naprej. Ampak po nekaj mesecih dobiš občutek, da je lepo in prav imeti cilj, naprimer mir na svetu. Ampak v praksi boš težko dosegel kaj veliko, zato je dobro, če uvajamo majhne napredke. Naprimer informacijska tehnologija in tako naprej, tudi podatki lahko k temu prispevajo. In še na koncu, revščina in revščina na podeželju. Rešitve ne poznam, ampak vem, da je to problem. To je problem zato, ker so ljudje ujeti v revnih podeželskih, eh, na revnih podeželskih območjih in se ne morejo preseliti To je res problem, vendar rešitve ne poznam. Upam, da bo nova SKP upoštevala tudi ta problem. Hvala. Hvala lepa. Da bi razumeli spremembe v srednji in vzhodni Evropi, je treba vedeti, da je bila vas v lasti države. Na polskem je bilo 20 odstotkov v rokah države, v drugih državah je bilo obrnjeno. Zato je bila razvojna pot potem toliko bolj zapletena. Dobro, to je razprava za kdaj drugič. Hvala lepa, gospod profesor, izvolite pet minut. Grazie, predsednik. Hvala lepa, predsednik. Torej, najlepša hvala vsem za postavljeno vprašanje, ampak odgovor nikakor ni enostaven. Zagotovo pa se je izpostavilo nekaj zelo pomembnega v teh vprašanjih. Namreč pomembno je, da je organizacija trgov, kako naj to rečem, oblikovana na tak način, da bo delovala kot neke vrste blažilnik med različnimi akterji, ki se razvijajo različno hitro. Poskrbeti moramo za ustrezno ravnotežje med tistimi hitrejšimi postopki in počasnejšimi postopki znotraj kmetijstva. Manjša kmetijska gospodarstva običajno ustrajajo na podeželju, postanejo včasih tudi bolj konkurenčna, če je trg dobro organiziran. Paolo de Castro je podal zelo dober primer, naprimer. Omenil je kmetijska gospodarstva, bolj konkretno izpostavil je majhno kmetijsko gospodarstvo v velikosti hektarja in pol, ki proizvaja jabolka in veliko izvaža. Predvsem so v teh manjših kmetijskih gospodarstvih veliko vlagali v izboljšanje kakovosti konkretnega proizvoda. Izboljšali so tudi, naprimer, svoje tržne storitve, tako da so ti posamezni manjši kmetijski akteri postali tudi ključni sogovornik z ostalimi v sektorju. Na nek način so prevzeli v tem konkretnem primeru tudi prevladujoč položaj na trgu. Slišali smo tudi, da sistem sam po sebi deluje v sektorju sadja in zelenjave, če sem prav razumel kolega Dorfmana, ampak v drugih sektorjih, naprimer organizacije proizvajalcev, nimajo tako pomembne vloge in se le s težavo razvijajo vendar tudi na področju sadja in zelenjave najdemo primere, naprimer kot je primer jabolk v Trentinu, ko se na organizacije proizvajalcev bolj gleda kot na neke vrste birokratsko oviro, ki preprečuje posameznim gospodarskim subjektom, da bi dostopali do finančne podpore. Namesto, da bi gledali na te organizacije kot na akterje, ki lahko poenostavijo in spodbudijo trženje posameznih proizvodov. Kako lahko te uspešne modele, naprimer model jabolk iz tretjina, izvozimo tudi drugam oziroma jih prestavimo v druge sektorje? Na kakšne ovire običajno naletimo pri izvozu takšnih modelov? Predvsem imamo težave z zaupanjem, to je precej pomembna ovira še nekaj se mi zdi izjemno pomembno in sicer zelo raznoliki pogoji delovanja. Če si pogledate to prosojnico, govorimo o hipotetičnih političnih priporočilih, do katerih smo prišli na podlagi svoje analize. Za sektor sadja in zelenjave, naprimer, obstajajo določeni sistemi, obstajajo tudi kazni, če pride do kršne konkurenčnih pravil. Pri mlečnem svežnju so pravila drugačna. Ko gre za olčno olje, ko gre za meso, proizvodi 169 do 171, obstajajo različni pogoji delovanja, različna pravila različne sankcije za kršne konkurenčnosti. Ponekod se usiljujejo zelo strogi pogoji, omejujoči pogoji, naprimer, ko gre za meso, semena in olčno olje. Obstajajo pa tudi primeri, kjer so naprimer pogoji za izjeme veliko bolj prožne. To velja za sadje zelenjavo, pa tudi za mleko. Obstajajo torej precejšnje razlike, tudi ko gre za izjeme pri posameznih sektorjih. Pogosto se te razlike upravičujejo zaradi političnih razlogov, ne zaradi strukturnih razlogov, ki vladajo v verigi. To pa lahko seveda privede do izkrivljanj. Če obstajajo kakršne koli izjeme za organizacije proizvajalcev na področju konkurenčnosti, lahko to prinese določene prednosti v primerjavi z drugimi sektorji, kjer so te izjeme veliko bolj pogojevane. Resnično obstaja tveganje, da bomo skozi zadnja vrata zaradi teh izjem ponovno upeljali izkrivljanja in nelojalno konkurenco, kar je skušala SKP odpraviti. Dobro bi bilo, če bi poenotili zakonodajo na področju izjem, ko gre za konkurenčnost kmetijskih proizvodov. Zagotovo je treba odpraviti pravno negotovost, ko gre za pravila. Namreč komisija je naprimer pripravila smernice, interpretativne smernice za izjeme in te smernice so naslovljene zgolj na določene sektore, ne na vse sektorje, kar seveda vzbuja tudi precejšno negotovost pri tolmačenju teh pravil in smernic. Mi skušamo oblikovati poenoten okvir za izjeme na področju konkurenčnosti v okviru kmetijskega sektorja. Želimo pa istočasno usiliti dodaten pogoj organizacija proizvajalcev. Te organizacije morajo biti monosektorske, se osredotočiti na en sam proizvod. Kar pomeni, da se bodo tiste organizacije, ki imajo možnosti da tržijo več proizvodov, imele več možnosti skladno s členom 152 iz uredbe 1308. In vse to od nas zahteva, da poskrbimo za poenotenje pravil in za poenostavitev. Sem zaključil, hvala. Bardzo dziękuję, e, przepraszam za to. Najlepša hvala. Se opravičujem za to. V zadnjem delu sem vas moral malce spodbuditi, da končate. Veliko časa smo potrebovali za predstavitve. Predstavitve so bile zelo zanimive, ampak zdaj moramo nadaljevati z dnevnim redom. Še enkrat najlepša hvala. Mislim, da smo se zelo veliko naučili in mislim, da bomo tudi v prihodnosti uporabljali vaše predstavitve še naprej. Hvala lepa še enkrat, torej se upravičujem, da nekoliko priganjam. Če imate čas, lahko seveda ostanete, če želite. Hvala lepa še enkrat. Zdaj pa četrta točka. Gre za strategijo EU za alpsko regijo. Odbor za regionalni razvoj je pristojni odbor in gospa Ulrike Müller je pripravila mnenje. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, hvala lepa za besedo. Predstaviti želim mnenje odbora Agri za to temo, to je strategija Evropske unije za alpsko regijo. Žal smo morali biti kratki, zato ker smo omejeni glede števila znakov. Hvala lepa poročevalcem v senci, da so mi pomagali. Mislim, da smo lahko dopolnili nekaj zelo pomembnih elementov. Najprej se želim zahvaliti komisiji. Hvala torej, da se ukvarjajo z strategijo za Alpsko regijo in Obenem jim želim izraziti tudi željo, namreč akcijski načrt je zaenkrat samo v angleščini, seveda pa bi si ga želeli v, v vseh treh delovnih jezikih, kajti v tej regiji je tudi veliko nemško govorečih ljudi. To bi bilo zelo koristno. Pozdravljamo to strategijo, kajti mislim, da tem povdarjamo tudi gospodarski in počitniški ter življenski prostor te regije. Alpska regija je seveda regija, kjer potrebujemo kmetijstvo, gozdarstvo, turizem in obrtništvo. In gozdarstvo seveda prispeva k temu, da zavarujemo proizvodnjo visokokakovostnih živil. Zelo pomembno je tudi zagotavljanje, da bodo ljudje ostali na podeželju, ohraniti pa je treba tudi ekosisteme. 80 milijonov ljudi živi v alpski regiji, 48 milijonov jih je v sedmih državah. V devetih točkah smo povzeli tisto, kar nam je zelo pomembno. Seveda gre za to, da bi upoštevali problem odseljevanja z podeželja. Ljudje se selijo z podeželja v mesta. Mislim, da moramo zaustaviti to opuščanje in zaraščanje z grmičevjem kmetij. Še vedno moramo smiselno izkoriščati gost in prst. K temu seveda spada tudi zavarovanje vodnega režima in usposabljanje zelo pomembno je, da zagotovimo tudi lasniške odnose lasnikov kmetij in ugotoviti moramo, kaj je treba zaščititi tukaj. Prav tako moramo zagotoviti ustrezno izvajanje direktive o habitatih ter živalskih in rastlinskih vrstah. Opisali smo tradicionalne metode kmetovanja. Gre za to, da bi te tradicionalne metode kmetovanja in oblike živinoreje ohranili v gorskih območjih, zato je treba uskladiti zakone in okvirne pogoje. Prav tako je treba zmanjšati upravni napor zaradi zahtev na skladnosti. V peti točki gre za to, da bi spodbujali decentralizirane in makroregionalne strukturne predelave in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov, gre naprimer za zadruge in organizacije proizvajalcev. Mislim, da bi morali okrepiti urednostno verigo, še posebej na področju lesa in hrane. Prav tako je treba spodbujati zaposlovanje v teh regijah. Imamo različna združenja, ki že sedaj svetujejo, zato ker v Nemčiji in na Bavarskem država tega več ne zagotavlja, ampak kmetje seveda imajo veliko potreb po svetovanju. In zato še naslednja pomembna točka, gre za centre za raziskave. Te bi morali razviti, zato ker mislim, da mi je na področju kmetovanja in gozdarstva zelo pomembno, da smo bolje povezani. Ciljno usmerjeno je treba raziskovati in to čezmejno, zato da bomo seveda kos ciljem in izzivom. Zelo pomembno je, da smo usmerjeni v prakso na področju raziskav in da bomo to povezali s prenosom znanja do kmetov, zato da bodo to lahko uporabili v praksi. To vedno ne deluje in tradicionalne načine kmetovanja in živinoreje bomo lahko ohranili le, če bodo kmetje imeli na voljo najboljšo prakso. Zato mislim, da je treba tukaj še izvajati raziskave in podporo. V sedmi točki pozivamo komisijo na izpostavi izobraževalne in svetovalne strukture za kmetijske in gozdarske delavce še posebej tam, kjer so kmetije majhne. Mislim, da moramo omogočiti naprimer usposabljanja za strokovne svetovalce za planinske pašnike. Omenim lahko akademijo, ki kmete usposablja tudi za določen poklic. 720 ur je namenjenih temu in kmete na koncu dobijo kvalifikacijo in seveda tudi finančno podporo. Še posebej bi morali optimirati delo majhnih in srednje velikih kmetij v gorskih območjih. Zaenkrat smo rekli, da novih sistemov podpore za te kmetije ne bo, ampak mislim, da bi morali govoriti s komisijo o tem, kakšne možnosti imamo na voljo, zato ker eh, nisem pripričana, ali smo na pravi poti, kajti obstajajo nasprotja v teh podpornih programih. Kar zadeva komunalno podporo, obstaja program Interreg in tam je mogoče dobiti visoke zneske podpore na čezmejni ravni, mislim, da bi morali uvesti nekaj na ravni kmetijstva in gozdarstva. Zato, da bi res vse skupaj povezali. Kmetijstvo, gozdarstvo, turizem in obrtništvo, vse skupaj bi morali združiti v enem košu in optimizirati po posameznih regijah. Ne potrebujemo novih programov, ampak mislim, da se moramo intenzivno ukvarjati z tem, kar imamo na voljo. Sredstva, ki so na voljo, moramo uporabiti čim bolje, zato da bomo dejansko naredili korak naprej. To je prvi pregled teh devetih odstavkov. Predloge sprememb je mogoče vložiti do 18. marca. Veselim pa se že vaše podpore in podpore poročevalcev v senci. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za to predstavitev. Razprava sledi. Lepo poprosim, da ste kratki. Gospod Dorfman, hvala lepa. No, k temu nekaj veliko za dodati, kajti mislim, da je kolegica Ulrike Müller pripravila zelo dobro poročilo. Samo štiri ali pet elementov želim omeniti na kratko. Kar zadeva kmetijstvo, mislim, da v alpski regiji ni neke eno, enotne podobe. Gre za zelo dinamično področje in zato je tudi kmetijstvo zelo dinamično. Naprimer, ponekod je kmetijstvo že popolnoma opuščeno. Zato so situacije popolnoma različne in potrebovali bi tudi različne ukrepe. Nekaj pa združuje alpsko regijo, namreč, da ni veliko alternativ glede proizvodnje. Vse v primerjavi z dolinskimi področji ne. Veliko je travišč in pogosto je mogoče kmetovati le z živalmi in pogosto celo samo z živalmi, ki proizvajajo mleko. V trenutni situaciji bi morali razmisliti o tem, da bi kljub eh, liberalizaciji trga mleka ohranili proizvodnjo mleka v gorah. V alpski regiji ali v gorskih območjih eh, pogosto menimo, da kmetije služijo samo lokalnim trgom ali da se neposredno tržijo. Seveda to je zelo dragoceno, ampak to smo danes slišali. Majhne kmetije si želijo proizvajati na trgu, združujejo se in seveda se udeležujejo in konkurirajo tudi na velikih trgih, zato moramo iz tega potegniti ustrezne lekcije. Na jugu alpske regije obstaja problem. Delno v Italiji, pa tudi na Franciji gre za razdrobljena zemlišča. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kako bi države lahko poenostavile metode, da se združijo ta razdrobljena zemlišča. Majhni kmetje nimajo možnosti, da bi se ukvarjali z kmetijstvom, zato ker imajo zelo majhne parcele in potem ne morejo iz tega preživeti. Nekaj bi lahko še dodal k temu, kar je povedala gospa Müller. Gre za multifunkcionalnost, povezavo z turizmom in um, drugi programi, ki so s tem povezani, naprimer Leader, pa tudi program Interreg je lahko zelo koristen tukaj. In še nekaj. Včasih zanemarjamo, kako pomemben je vodni režim alpske regije, tudi za mesta, ki so v dolini. Pri velikih padavinah ali močnem sneženju pride do poplav zato ker alpsko regijo kmetje zapuščajo in s tem opuščajo tudi vodni režim, ne skrbijo več za njega, zato se lahko pojavijo tveganja za poplave. V Renu, naprimer, pa tudi v Donavi smo bili temu priča, če na hitro pride veliko vode v Donavo, potem lahko to vodi do velikih posledic. In eh, tudi to je posledica tega, da so kmetije opuščene in ni več sistematične obravnave s temi tveganji. Zato seveda to vpliva tudi na tiste, ki živijo v velikih mestih na uzno, obuznožju Alp. Hvala. Hvala lepa, lepo ste to dopolnili. Najlepša hvala. No, io sarò brevissimo. Zelo na kratko, predsednik, nimam veliko dodati. Hvala lepa poročevalki Müllerjevi, ki je poročevalka v senci. Cenim to, kako je pripravila to mnenje. Z veseljem bomo k temu tudi sami prispevali. Glede tega, kar je povedal kolega Dorfman, samo nekaj bi rad dodal. V večji meri se strinjam s tem, kar je povedal. Res je, da vsa gorska območja niso enaka, vse rešitve niso primerne za vse naravne kontekste. Edino, kar bi sam dodal k temu, kar je že podaril kolega Dorfman, pa je vprašanje diverzifikacije. S geografskimi označbami smo to že skušali nasloviti, določene rezultate smo že dosegli. Vidimo, da lahko oblikujemo tudi neke elemente, na podlagi katerih se lahko proizvodi bolj natančno prepoznajo kot proizvodi iz gorskih območij. In potrošniki to cenijo. Mislim, da bi morali bolj povdariti to diversifikacijo in s tem bolj ovrednotiti tudi gorske proizvode oziroma proizvode iz gorskih kmetij. Sicer pa odlično upravljeno delo, kolegica Miller. Posel dohmam. Tak for det. <clears throat> Jamen, øh, vi er også øh, tilfredse med, øh, med Ulrike Møller og... Hvala. No, to je dobro poročilo. No, mislim, da potrebujemo strategijo za te regije, kajti v bistvu se celotna regija sooča s podobnimi težavami, torej podobnim virjem in podobno to pomeni, da moramo vse skupaj poštevati pri razvoju te regije. Torej, to strategijo pa lahko tudi povežemo z drugimi strategijami, naprimer za Donavo ali pa za Balsko more oziroma Balsko regijo. 18 milijonov ljudi živi v goratih območjih in moramo poskrbeti za njih oziroma jim pomagati. Potem imamo še države izven EU, Lihtenstein pa Švica, naprimer. In tudi tukaj je ključno, da so politike koordinirane. Torej, trenutno, um, naprimer, tudi za nekatere projekte lahko vključimo kohezijska sredstva. Vse to pomeni, da imamo skupne izzive pred nami, skupaj se moramo tega lotiti, o tem smo v preteklosti že govorili, na vsak način moramo tudi zavarovati okolje in okrepiti inovativnost ter konkurenčnost tako v kmetijstvu kot tudi v gozdarstvu. Prav tako pa bo v prihodnosti pomenila tudi voda in enako tudi energija. Vse to je visoko na našem dnevnem redu. Podnebne spremembe tudi, tudi to moramo gledati horizontalno, z različnih zornih kotov. Obenem pa moramo tudi misliti na turizem, moramo privabiti več turistov na ta območja in poskrbeti za to, da bodo turisti dobili tisto, kar si želijo. Potem promet, še ena pomembna tema. Torej, kot rečeno, ne potrebujemo novih sredstev, to je bilo že rečeno, ampak moramo pa bolje izkoriščati in koordinirati že obstoječa sredstva. Potem turizem. Glede, seveda je lepo videti ko nekateri ubira nove inovativne pristope, naprimer lokalna proizvodna hrane, lokalni siri in podobno. To je odlično, ampak mislim, da je prav, da si pogledamo stvari, ki so aktualne tekom vseh sezon, ne samo sezonske predelke. Ampak na splošno lahko podprem to poročilo. Hvala. Gospe in gospodje, nisem vam dal omejitve za čas, ampak lepo prosim, da ste kratki, drugače ne bomo prišli skozi. Gospa Teres. Eh, Najlepša hvala. Hvala lepa pripravljalki mnenja za delo, ki ga upravlja. Zagotovo je vložila predvsej dela v to, da se predlog komisije izboljša, ta predlog, ki se nanaša na Alpsko regijo. Bi pa vseeno želela izpostaviti še nekaj zadev s tem v zvezi. Več kot polovica evropskega prebivalstva živi na podeželju, verjetno to veste. Več kot 50 odstotkov evropskega ozemlja je pokritega s podeželjem, zato bi morali politiki zaščititi tudi življenje na podeželju v gorskih območjih, ne zgor v alpskem območju, temveč tudi v drugih gorskih območjih, naprimer, ko gre za kantabrijsko gorovje, za Pireneje in tako naprej. Zelo pomembno je, da strategija za razvoj podeželja več pozornosti nameni tudi trajnostnemu razvoju, agroekologiji. Tudi v mnenju je govora o tem. Rada bi povdarila tudi to, da bi morali okrepiti ulogo MSP-jev. Vendar nikjer ne najdem v tem mnenju kakršnega koli predloga v zvezi z temi krajšimi proizvodnimi in tržnimi krogi. Mislim, da je to zelo pomembno, če želimo okrepiti lokalne skupnosti. Rada bi izrazila tudi nezadovoljstvo zaradi tega, ker v tretji točki tega mnenja omenjate direktivo Habitat in strategijo za biotsko raznovrstnost v povezavi z zasebnim zemljiščem. Mislim, da tu ni nobenih bližnic, kako zaščititi okolje. Pomembno je, da poskrbimo za ta planet. Planet je v lasti vseh, ne moremo si ga prilastiti, ne moremo si ga porazdeliti med seboj. Hvala. Hvala lepa. Gospod Bogovič. Hvala. E, <clears throat> najprej čestitke gospe Udrke za pripravljeno mnenje k temu poročilu Alpskemu območju. Govorimo o razvitem delu Evrope kjer je celo vrsta dobrih praks in mislim, da so zelo primerne tudi za ostala gorska območja po Evropi. E, pri tem poročilu, mogoče, ki se nanaša predvsem na kmetijstvo, želim dodati, <clears throat> da bi bilo prav, da izpostavimo še posebej pomen ne samo sodelovanja, ampak sobivanja kmetijstva, turizma, okolja. Mislim, da je vse prevečkrat e, tu debata e, eden proti drugemu, namesto da bi se vsedli skupaj in skupaj ugotovili, kako bomo najbolje delovali. Na eni strani zagotavljali gospodarsko dejavnost, na drugi strani pa tudi varovali okolja. Tisti, ki želijo in želimo varovati okolja, ga brez kmetijstva zagotovo ne bomo mogli varovati in te ekosocialne funkcije na nek način potrebno tudi obrednotiti. To je sprawozdanje Komisije Regionalnej. My dajemy tylko opinię. Hvala to je poročilo odbora regij, mi podamo samo svoje mnenje. Ehm, Hvala. Zelo na kratko, predsednik. Na dvoje se moramo osredotočiti. Rad bi čestital uh, poročevalki. Tukaj imamo visoko kakovostne proizvode in to evropski potrošniki potrebujejo. No, po drugi strani pa je tudi res, da moramo upoštevati tudi to, da se pogosto zemlja oziroma zemljišča opuščajo, to moramo preprečiti. Torej, ljudje opuščajo zemljišče in to potem bojo do težav, tudi težav z okoljem. Kako to izboljšati, kako napraviti to okolje bolj privlačno? Predvsem z vključevanjem lokalnih organov in gradno infrastrukture in podobne. Socialne infrastrukture, naprimer šole, bolnišnice, potem ceste in podobno ta območja so potem dostopna javnosti. To je ključno, če ne pač nobeno območje ne bo privlačno za ljudi. Grazie presidente, grazie alla... Gospod Culo. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi pripravljalki mnenja. Mislim, da se lahko strinjamo z večino tega, kar omenja. Sam bi se rad nakratko na to, da je kmetijska proizvodnja v teh območjih običajno zelo kakovostna proizvodnja vseeno pa gre tu večinoma za nišne proizvode, za katere je trg relativno omejen. Mislim, da bi morali na nek način razširiti trg tudi za te proizvode. Oblikovati bi morali ustrezen sistem v ta namen, povezati bi se morali z lokalnimi sektori, povezati se tudi z obrtniškim in turističnim sektorjem. Zelo pomembno je, da oblikujemo ta sistem, neke vrste mrežo. Če bi nam to uspelo, bi verjetno lahko tudi bolje ovrednotili te proizvode in poskrbeli za to, da se bo razširil tudi trg, na katerega bodo lahko vsi ti proizvajalci dajali svoje proizvode. Ačiū pirmininkė. Kolega Rupė. Kad pakankamai gerai paruoštas pranešimas ir atspindėta būtų. Hvala. Na, mislim, da je to kar dobro poročilo. Odraža to, kar res potrebujemo. Mislim, da je kmetijstvo v tej regiji zelo pomembno. Ne moramo si predstavljati te regije brez kmetijskega sektora, gotovo. No, ampak nekaj druga me skrbi. In sicer, pogosto vidimo, da ljudje opuščajo zemlišča in potem začne rasti grmove in podobno. In to je problem. Moramo več storiti za to. Torej, kako se lotiti teh težav? ki se pojavljajo v teh pokrajinah. Prav tako moramo poskrbeti za to, da tam, kjer lahko proizvaja visoko kakovostne proizvode, moramo imeti več ljudi. Ampak vidimo, da imamo veliko težav, um, tako glede delovnih mest um, in glede kmetijstva na splošno. Torej, vse to moramo nekako rešiti. Hvala lepa, gospod direktor Dumitru. Izvolite. Like Hvala. Najprej naj pozdravim to, da želite zboljšati situacijo v Alpski regiji. Tudi čez mene vidike ste naslovili EU strategija za Alpsko regijo, tako kot druge makroekonomske strategije, temelji na sodelovanju v Alpski regiji ki že obstaja. Sedaj želimo še izboljšati obstoječo zakonodajo in pa politike ter pa sredstva, ki so na voljo, naprimer eh, strukturna sredstva. JFRD je naprimer eden izmed teh skladov. Sedaj smo začeli z implementacijo, ampak eh, moramo sedaj še poskrbeti za eh, vodenje v teh regijah. To pa je odvisno od akterjev v teh regijah. Ti so odgovorni za uveljavljanje te strategije. Torej, komisija sedaj sodeluje z upravni organi v teh regijah oziroma državah članicah, tako da dosežemo cilje naše strategije. Dopolnevanje in pa sinergije med eh, investicijskimi skladi in pa strukturnimi skladi v obdobju 2014-2020 so nekaj, kar omogoča velik potencial za razvoj te regije, ko gre za gospodarske, socialne in pa okoljske izzive. EFRD ja, sem omenil, to je del SKP, ampak to je samo en sklad, ki je tukaj relevanten za te regije. SKP na splošno ponuja veliko mehanizmov za to, da dosežemo trajnostni razvoj afske regije. Razvoj podeželja je področje, kjer se morajo države članice skupaj uh, osredotočiti na glavne cilje, tako da bomo dosegli bistvo te strategije. Uh, pozdravljamo te predloge, gospe Vildar. Mislim, da so bili izpostavljeni najpomembnejši izzivi v tej regiji. Pa še nekaj bi rad podaril. Nekatere instrumente že imamo v trenutni politiki za razvoj podeželja in ravno naše politike že upravnavajo te izpostavljene izzive. Vsi se strinjamo s tem, da moramo bolje koordinirati svoje prizadevanja glede izvajanja te strategije. Potem opuščanje zemljišč, biotska raznovrstnost ter pa um, okoli prijazno upravljanje zemljišč. Plačila kmetom za območja, ki se zaočajo z naravnimi ovirami, uh, so zelo pomembna plačila, zato da ohranjamo kmetijsko dejavnost v teh območjih. To je torej povezano tudi z okoljskim vidikom, pa tudi z ohranjanjem delovnih mest v tej regiji. Pa še nekaj ukrepi za razvoj podeželja, ki podpirajo biotsko raznovrstnost, naprimer Natura 2000. Eh, so vključeni prav tako drugi ukrepi, naprimer eh, agrokole ter pa podnebni eh, ukrepi, tudi to povečuje biotsko raznovrstnost ter izboljšuje okoljske učinke. Prav tako tudi prispeva k delovnim mestom in pa k vzdržnemu razvoju teh regij. S temi programi za dva podeželja se lahko navežemo tudi na gozdarstvo. Gozdarstvo je tudi zelo pomemben sektor v Alpski regiji. Torej, kako to rešiti z službami za podnebne spremembe in pa za vladovanje eh, sprememb, potem lahko tudi izboljšamo okoljsko vrednost ekosistemov, vlagamo v razvoj gozdarstva in pa v trajnost gozdov. Pa še en pomemben izziv, obdelava um, gozdarskih proizvodov in dane teh na trg, prav tako pa moramo krepiti vlogo gozdarjev v uh, trgovski verigi. Gotovo se lahko strinjate s tem, da investicije iz tega razvoja, programa za razvoj podržanja lahko tudi podpirajo številne dejavnosti za uh, procesiranje gozdanskih proizvodov iz goratih območij, naprimer iz Alpske regije. Prav tako lahko podpremo tudi kmete, pri tem, da se krepi njihova vloga v trgovski verigi, kako to storiti, tako da čim bolje sodelujemo v združenih in podobno. Prav tako lahko ponudimo tudi ukrepe glede inovativnosti, naprimer um, Evropsko partnerstvo za inovativnost je tukaj relevantno. Tukaj lahko skupina združi številne akterje, zato da se skupaj lotijo vseh potreb v sektoru in pa da najdejo prave rešitve. Prav tako se strinjam s tem, da je svetovanje in posposabljanje zelo ključno. Te storitve so bistvene. Sedaj smo razširili obseg našega sodelovanja, prav tako pa imamo sedaj tukaj kmete, MSP-je, gozdare in drugo. Vse to smo vključili v naše sodelovanje. Potem naprej, razvoj lokalne infrastrukture je tudi zelo pomemben dejavnik. To lahko povežemo z drugimi skladi, naprimer pa še nekaj. Naj podarim medregionalno čezmejno sodelovanje. Lokalni razvoj v tej politiki je ključen in sedaj lahko razširimo to sodelovanje, bodi si med akteri v isti regiji ali pa med različnimi regijami. Tudi čezmejno sodelovanje, na primer, lahko okrepimo. Upravni organi lahko tudi pomagajo pri tem, da se podpirajo aktivnosti, ki so sicer zunaj obsega programa, vsaj do določene mere. To lahko podpremo. Pa še nekaj, bi vas rad spomnil, sedaj delamo skupaj z države članicami in regiji, regijami. To je skupno upravljanje, torej pomagamo državam pri tem, da prirejo svoje programe in da izboljšujejo delovanje teh instrumentov. No, ampak, kot rečeno, sedaj uh, imamo lahko tudi podprograme pri razvoju podeželja. Naprimer, podprogram za gorata območja je en tak uh, program. To je možnost, ampak nažalost eh, nobena država še ni izkoristila te možnosti. Torej, toliko z moje strani, želimo sodelovati z državi in pa regijami, torej še posebej z Zavsko regijo, želimo čim bolje uveljavljati skupno strategijo in uh, doseči dobre rezultate. Hvala. Diskusija je zelo bogata, všestrodna. Prošel kruč. Hvala lepa za to bogato razpravo. Še kratek komentar na koncu. Ne, v redu. Gospe in gospodje, do 18. lahko vložite predloge sprememb. to bogato razpravo lahko torej izkoristite za to, da pripravite tudi predloge sprememb. Žal nimamo veliko časa več na voljo, čaka pa nas peta točka. Gre za izmenjavo mnen z Evropsko komisijo. Govorili bomo z GD za zdravje in varnost hrane in sicer o goljofivih praksah pri trženju medu gre za goljufive prakse. Izvolite. Good evening, my name is Filip Lopit, I'm head of Put, sem vodja enote, ki je pristojna za sledljivost produktov, torej lepo pozdravljeni. Torej, kolifije prakse pri tršenju medu bi rad predstavil. Torej, hvala lepa za to, da ste organizirali to razpravo. Hvala za vabilo. Kot prvo, metje um, naravno snov, proizvajajo uh, čebele, torej ne smemo imeti nikakršnih aditivov, niti um, uh, sladkorja. Potem cena na trgu je lahko precej različna, pač odvisno od podaničnih virov, uh, med oziroma drugih parametrov, naprimer ali je to ekološka predelava, lokalna predelava in podobno. Ti parametri niso vedno prepoznavni, težko jih merimo, to je precej kompleksna analiza. Torej, to lahko vodi v kompleksne in zavajajoče prakse in nepoštene dobičke. Imamo tri vrste težav pri medu. Kot prvo, da se priraja oziroma napačno predstavlja med, um, dodaja se sladkor, umeten sladkor naprimer, potem napačno navajanje potančnih virov, to je drugo vprašanje, potem pa še tri. Eh, prirejene geografskega izvora, eh, naprimer preko eh, različnih napačnih nalepk. Najprej torej dodajanje snovi in sprememba snovi, naprimer doda se voda ali pa sladkor, pogosto se daja poceni umetna sladila, naprimer iz riža ali pa iz koruze in podobno. Potem drugi element, tukaj imamo tehnične težave pri tem, kako um, ugotoviti, ali so bila umetna sledila dodana. Um, pri medijih imamo deset različnih sledil, ki so skupaj zmešana, pač odvisno od izvora medu. Imamo različne botanične vire. Zato je težko ugotoviti, kakšni so standardi, kakšne so standardne strukture, kajti stvari so zelo različne, tipi so zelo različni raznoliki. To je, kje izhajate težave. Torej, pogosto se dodajo ta sledila. Um, to se izbere med različnimi aditivi medu in težava je v tem, da um, to lahko ljudi dodajo noter, ampak težko pa je identificirati, kje je problem. Kaj to potem pomeni? Uh, težko je uh, preveriti, kdo je goljufijo, goljufivo dodajal tip sladila. Torej, to je še vedno predvsej velika tehnična ovira. Težko je to precizno določiti. Potem analitična metoda za odkrivanje. Uh, to ne more biti ena enotna metoda, vedno imamo več metod skupaj. Torej, najprej treba izmeriti um, fizične parametre, naprimer um, ehm, vezljivost in vlažnost in podobno. Potem mikroskopska struktura, eh, treba gotoviti, kakšni so um, viri in pa opraviti druge analize. Naprimer, treba gotoviti, kakšna je vsebnost sladkorja. Potem je treba določiti profil sladkorja in sladili, potem pa je to treba primerjati z bazami podatkov. Um, to je pa odvisno od geografskega izvora in pa naprimer od tipov um, območij. Potem naprej treba gotoviti, kako so bila dodana sledila z drugimi metodami. To pa je potem še um, druga zelo kompleksna analiza. Torej, to je kombinacija metod. Šele potem sklopom teh metod lahko gotovimo, um, kje je problem. To pa seveda vzame veliko časa, tudi drago je lahko to. Torej, okoli 250 do 500 evrov na vzorec eh, je strošek eh, takšne analize. Torej, vidite, da je strošek precej visok. Evropska unija je organizirala tudi koordinirani načrt eh, spremljanja za leti 2015-2016. Torej, pri govedini pa pri konskem mesu smo se že nekaj naučili in potem je Evropska unija začela z posvetovanjem s državami članicami, da bi skupaj ugotovili, kje so glavne težave, kje bi lahko storili več in organizirali um, nove konsolidirane uh, nadzore. Torej, za to leto smo izbrali um, med um, skupaj z um, substituti za ribe. Potem naprej, marca 2015, je komisija sprejela poročilo torej, za ta dva nadzorna črta za substitute za ribe in pa za med, kot rečeno. In iz tega smo potem prišli do protokola za testiranje in države članice so povedale svoje mnenje, tudi znanstveniki so dodali svoje mnenja uh, skupaj z um, Evropskim raziskovalnim centrom. Glavni cilj teh študij je bil to, da gotovimo, kakšna je prevalenca na trgu, ko gre za te aditive medu, uh, in pa potem, um, kako pogosto se zgodi, da je med napačno predstavljen oziroma da je geografsko značba napačna ali pa da so viri napačno predstavljeni. Trenutno, uh, torej kot rečeno, je težko vedno izmeriti vse to. Prej sem naštel štiri korake v tej analizi. Te metode trenutno obstajajo. Prav tako pa smo prosili uh, strokovnjake, da analizirajo 1200 primerkov z alternativnimi metodami. Poskušali smo ugotoviti, kako bi bilo možno stvari bolj avtomatizirati, torej, da bi bilo vse skupaj bolj učinkovito in smotrno. Torej, nadzorni, nadzorni načrt. Zbrali smo okoli 1300 primerkov. To je bilo potem analizirano. 50 odstotkov teh stroškov um, je sofinancirala komisija, 50% države. To je bila predvsej obsežna študija, kajti mislim, da je bila to najbolj obsežna študija do sedaj. Ničesar večjega nismo našli v publikacijah. Torej, lahko rečemo, da je to res pravi preboj. Prva večja obširna študija. Potem naprej um, problem v tem, da smo imeli prej sicer določene študije, ampak zelo omejene, zelo majhnimi vzorci in zelo specifičnimi okoliščinami. Prav tako smo že dobili sedaj preliminarne rezultate, to smo objavili na naši spletni strani. Kot rečeno že prej, okoli 2500 primerkov medu iz EU in pa izven EU za porabo. 28 držav članic je to um, testiralo tudi um, Norveška in Švica zraven EU držav. Torej, to je bilo upravljeno um, v letu 2015, naprimer pri uh, proizvajanju, pri paketiranju, pri distribuciji. Posod smo to kontrolirali. In ta nadzor načel je potem izpostavil določene nepravilnosti. To smo naredili s to metodo v štirih korakih. Te nepravilnosti so bile v glavnem povezane s tem, da je bilo napačno navajanje botaničnih virov. Torej, ti virusi so bili napačno izvedeni, etiketa je bila napačna. Potem pa še um, to napačno slajenje, okoli 6 odstotkov takšnih napak smo ugotovili v prvem koraku analize. Potem neskladnost, eh, povezana z napačnim navajanjem geografskih označb. 2 odstotka smo tukaj ugotovili, torej manj pogostno, ampak je pa to teže, teže izslediti in identificirati. Potem 11 odstotkov preostalih ozorcev, eh, zunaj tega, kar sem že navedel, um, pa je bilo navedenih kot um, sumljivih, ampak je bilo težko gotoviti, da je to dejansko res napačno. Potem naprej, um, na čezmeni kontroli smo včasih ugotovili um, sumničenja, 29 odstotkov naprimer je bilo takšnih um, sumljivih primerkov. Torej, tukaj vidite določene rezultate, Uh, to je tudi na spletni strani uh, eh, GD Sante, torej vidite določene kvalifikacije prakse tudi na naši spletni strani. Torej, kot rečeno, te metode so v določenem meri omejene. Videli smo, da številnih primerov niso mogli potrditi. To je bilo sicer sumljivo, ampak niso mogli potrditi napak. Zato je sedaj težko ugotoviti, kako um, pogosto je dostopen na trgu ta med z umetnimi sladili. Zaenkrat smo rekli 6 odstotkov takšnih umetnih sladil, ampak gotovo je končna številka višja. Torej, treba je še na vzkrižno preveriti druge primerke, tako da bomo dobili bolj zanesljivo statistiko. Torej, te dodate ocene oziroma testi eh, trenutno še potekajo. Okoli polovica 1200 eh, primerov eh, je bila že analiziranih in torej testiranih. Še vedno se to preverja in upam, da bomo to končali do poletja. Sodelujemo torej za laboratorij v državah članicah, eh, ti so bili tudi vključeni v prvo fazo testiranja. To je zelo pomembno, zato da lahko skupaj eh, analiziramo podatke, torej sodelujemo z državami, to je ključno. Potem naprej komisija bo pogledala to poročilo GSI, ki bo na voljo do poleti približno. Uh, Imeli bomo torej te konsolidirane rezultate za, iz laboratorijev in tudi rezultate glede uradnega nadzora, glede avtentičnosti medu. Na podlagi tega bo komisija potem ugotovila, ali je treba dodatno ukrepati ali ne. Komisija tudi želi poskrbeti za to, da bo med na trgu v skladu s standardi EU in da je vse skupaj v redu identificirano in označeno. To je pomembno za dobro delovanje trga medu in pa za zaupanje potrošnikov. vsestrumna. Hvala lepa. Hvala za zelo podrobne informacije. Štiri vprašanja imamo. Vsak minuto. Izvolite. Hvala, Hvala lepa, gospod predsednik. Hrvaški čebelari proizvedejo nekaj tisoč kg meda več, kot ga potrebujemo. 70 odstotkov medu uvozimo, 12 tisoč jih izvozimo, tako da tudi tisti med, ki ga uvažamo, je veliko slabše kakovosti. Na Kitajsko ogromno izvažamo, poleg tega pa je uvožen med drag za potrošnike, zato ker se ta uvožen med daja kot izjemno kakovosten med, kar pa ne drži. Zato me zanima, če morda komisija namerava začeti izvajati učinkovite nadzorne ukrepe, naprimer država porekla medu. Tudi v našem odboru smo ta problem izpostavljali, namreč Evropska unija kot država izvora ni zadovoljiva oznaka. To državam članicam ne ustreza, da se kot vir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 torej izven Evropske unije. In 21 odstotkov je v bistvu ponarejenega medu z ponarejenimi sledili. To so podatki komisije. Torej, moramo nekaj narediti glede tega, kaj se tukaj uh, dogaja. Seveda potrebujemo nadzor, ampak to ni zadosti. Za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 zelo pogost pojav tudi v moji državi. Pred mesecem smo um, imeli kontrole v velikih trgovinskih centrih in gotovili smo, da je veliko tega medu napačno slajenega, torej z industrijsko glukozo. To je bilo to dodano sladilo in to je bilo tudi problematično za zdrave ljudi. Zato res prosim komisijo, da to spremlja. Morate ukrepiti svoj nadzor kajti te kontrole mora biti resno izvedene. Kmetijstvo v Romuniji se sooča s težavami ravno zaradi takšnih um, glufih praks na trgu, zaradi takšnega napačnega slajna. In očitno nekateri pravijo, da komisija nima mehanizma za to, da se to zaustavi. Hvala. Ja, danke, Hvala lepa. Prav je, da se ukvarjamo s to temo. Thank you. Dejansko je treba iti samo v trgovino in uh, pogledati cene medu in takoj lahko vidimo, da nekaj ne more biti v redu. Želim pa spregovoriti o tem, o čem je govorila gospa Petir. Gre za označevanje. Dejansko je tako, da moramo v Evropi navesti državo izvora. No, težave se pojavijo, ko se med meša. Prav tako se pojavi problem, kaj ti, mešanica, je lahko tudi mešanica medu iz držav EU in držav zunaj EU. Prav tako je med včasih eh, prisoten le v vzorcih, v teh mešanicah. Primeša se le malo medu, medu iz tretjih držav in naenkrat je to mešanica medu iz držav EU in tretjih držav. Mislim, da bi bilo treba zagotoviti boljše označevanje. Mislim, da je treba vedeti, o kakšnih izdelkih govorimo. Tukaj moramo res še izboljšati pravila glede označevanja. Hvala. Gospa Sanoda. Gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi rada komisiji zastavila nekaj vprašanj. Proizvajalci medu v Galiciji so izjemno zaskrbljeni zaradi trenutnega stanja. Namreč trg z medom jih skrbi, sprašujejo se, kako je mogoče, da se uvaža med po tako nizkih cenah. Se vam ne zdi, da je morda v zadju tudi kakšna goljufija? Potem drugo vprašanje, ki se pogosto zastavlja v razpravah, je naslednje. Kakšno je stališče komisije glede označevanja? Namreč država izvora se na oznaki medu ne pojavi vedno. Hvala. Razumem, že komisija odnotovala predstavitele komisije. Hvala lepa. Če prav razumem, si je predstavnik komisije zdaj vse natančno zapisal. Gledam namreč na uro mislim, da bi lahko k tej temi prišli nazaj spet jeseni. Če imate še kaj za dodati, potem res prosim, da ste kratki. Thank you, Mr. Chairman. Just to say that... Hvala, predsednik. Ja, to je res odlična ideja. Mislim, da se da najprej moramo počakati na končno poročilo GSE, torej potem se lahko pogovarjamo o dejstvih. Kot rečeno, pri 29 um, odstotkih je prišlo do suma, to še ni potrjeno, torej samo sum je to. Um, bomo videli, kako bo s tem, ampak kakorkoli že, um, se bomo o tem gotovo še lahko pogovarjali. Hvala. Bardzo dziękuję. Vracamy do tematu. Hvala lepa. Kakor sem dejal, se bomo k tej temi vrnili jeseni. Veliko sreče pri delu vam želim. Še deset minut so nam dali tolmači. Gospod Hoizling, bomo začeli danes, končali jutri ali bomo zadevo preložili? Kaj menite? Ja, eh, Gospod predsednik, presenetilo me je, da je to spet na dnevnem redu, kajti skoraj pred vsakim zasedanjem imamo trialog. Zato bi lahko te pogovore malce povezali, glede na to, da ni prisotnih veliko kolegic in kolegov, se mi ne zdi smiselno, da bi imeli razpravo. V 30 sekundah vam lahko predstavim rezultate zadnjega trialoga, ampak če želimo biti resni, mislim, da bi si morali vzeti nekoliko več časa. Hvala, morda bomo jutri našli kaj časa za to, če bo glasovanje nekoliko hitrejše. Morda bo prisoten tudi kak predstavnik Evropske komisije. V redu, mislim, da lahko preložimo zadevo na jutri, kajti ta tema je zelo pomembna in mislim, da bi res bilo bolje, če bi bilo prisotnih več poslancev in poslank. Morda lahko predstavnik komisije na kratko kaj pove.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 Mene res zanima ta razprava. Dobro bi bilo, da bi potekala danes, zato ker jutri ne moram biti prisotna. Če pa že prosim, da se lotimo te točke takoj po glasovanju. Sama sicer ne bom mogla biti prisotna, ker imam druge obveznosti. Sama sem tu, zato ker sem mislila, da bo potekala ta razprava. Čeprav imam, naprimer, trenutno polnega družinskega člana v bolnišnici, sem danes tu. Tako da vas res prosim, da jutri obravnavate to točko takoj po glasovanju, sicer me ne bo na razpravi, kar bo velika škoda. Dobrze, tak spróbujemy to zrobić. Dobro, bomo poskusili tako tudi storiti. To bo prva točka po glasovanju. Prva točka po glasovanju. Najlepša hvala. Jutri ob devetih nadaljujemo. Lepo prosim, da prinesete svoje glasovalne kartice s seboj. Začeli bomo namreč z glasovanjem.